chers collègues, je vous propose de. Spoštovani kolegi in kolegice, predlagam, da zasedete mesta, tako da bomo lahko začeli. Če bo načeloma vse šlo dobro in nobenega razloga ni za to, da ne bi šlo, bo to verjetno naše zadnje srečanje, srečanje odbora za zaposlovanje v tem mandatu. Na dnevnem redu bi morali pod tretjo točko dodati sprejeti zapisnik iz 12. in 13. februarja. To imate v vseh jezikih v dokumentu. Potem pa štiri. Gospa Ronzuli se ne bi želela pogovarjati o kompromisu, ki ga ni dosegla. Predlagam, da torej to točko ponovno obravnavamo drugič, ker ne moremo tega sprejeti brez ustrezne razprave gospa Ronzoli torej ni želela imeti kompromisa in tudi ne želi tega obrazložiti. Naj pa bi nekako želela izglasovati ta predlog brez kompromisa. No, imeli pa naj bi razpravo nekoliko poznajo v vsakem primeru. Sami moramo namreč počakati na to, da bo poročevalka z nami. To pomeni torej, da bomo točko 4 obravnavali po točki 5. In brez nadaljnega oklevanja predlagam, da se lotimo druge točke na našem dnevnem redu. Sporočila predsednice imam pet sporočil. Prvo. Službe za zaposlovanje. Ali je med nami kakšen predstavnik sveta? Ne. No, svet pa bi bilo treba obvestiti glede tega sporočila, ki ga bom podala danes. Dobili smo informacije, da se je svet odločil glede doseja o javnih službah za zaposlovanje. Sama sem nekako usmerjala delo na tem doseju, poročevalce bil Fredrik Danden. Torej, svet se je odločil glede tega doseja sprejeti enostransko deklaracijo o samem omrežju za te javne službe. Grškemu predsedstvu sem pisala dopis, saj o tej deklaraciji niso govorili nikoli med pogajanjem. No, ambasador nam je odgovoril, da naj bi deklaracija odražala vsebino deklaracije držav članic, ki je bila sprejeta med sprejetjem splošnega pristopa sveta. Nikoli nas niso obvestili o to vrstni deklaraciji in če želimo omogočiti sprejeti tega akta do konca našega mandata, predsedstvo predlaga, da o tem glasujemo med plenarnim zasedanjem. Vendar pa želimo povedati, da deklaracija ne sme biti objavljena v uradnem listu. Besedilo pa mora biti čim bliže tistemu, ki smo ga sprejeli decembra. Z grškim predsedstvom moramo razčistiti to situacijo. Torej vsi, ki so zelo usposobljeni na področju soodločanja, dobro poznajo, kako gre pri tej deklaraciji. Svet mislim, da želi tako nekako vplivati na možne interpretacije besedila. Gre za pravice so zakonodajalca, ki je Evropski parlament in res se moramo glede deklaracije strinjati vsi so zakonodajalci. In v praksi je to vprašanje, o katerem se pogajamo tudi glede drugih mandatov in trialoga, vsekakor pa je delo, kot sem ga opisala, nesprejemljivo. Z deklaracijo skušamo ugotoviti, ali javne službe za poslovanje v različnih državah članicah morajo nekako nujno obvezno sodelovati v okviru te mreže. V drugem mandatu pa je navedeno, da naj bi to tako ali tako bilo obvezno. Svet je imel razprave o tem, da bi bila udeležba prostovoljna. Rezultat teh posvetovanj je privedel do prenove besedila. Besedila, ki naj bi bilo sprejemljivo za vse, vendar je to dvoumno. Svet pa bi želel ponovno obravnavati to zadevo, zato da bi potrdil nekaj, kar je načeloma bilo čisto ustrezno v okviru triloga. Mislim, da gre tukaj za nespremljiv postopek, za nespremljivo izvajanje dela in eh, upam, da me boste podprli pri tem, da opozorim grško predsedstvo na to, da moramo razrešiti te težave. Drugo sporočilo opameti vas moramo, da bomo imeli skupno odločitev z odborom za proračun glede pobude za zaposlovanje mladih. Gre za nekakšno skupno razpravo, ki naj bi potekala 1. aprila od 10. do 12.30. Vsi poslanci, ki sodelujejo pri tem dosejo in v odboru Empel, so seveda vabljeni na sodelovanje. Pri tem skupnem sestanku program vam bom poslala v naslednjih dnevih. Vas pa prosim, da se že upišete oziroma upišete ta dogodek na svoje koledarčke. Gre za pobudo, ki smo jo predlagali sami in mislimo, da je zelo pomembno v smislu ravnovesja tega, te razprave, da smo dobro zastopani, ko gre za ravnotežje med emplom in pa proračunskim odborom. Potem pa še tretje, to, kar je najpomembneje. Na koncu sestanka naj bi imeli skupinsko slikanje celotnega odbora, fotografijo torej ki bo seveda priča našemu prijateljstvu ob koncu tega mandata. Potem pa četrta pripomba. Kakšna naj bi bila sestava delegacij za Rim? No, do spremembe je prišlo in to v zadnjem trenutku. Jezikovni režim, angliščino bomo imeli na mesto nemščine. Mislim, da je tukaj nekakšen finančni uh, učinek oziroma finančna posledica, tukaj je prišlo do spremenbe v zadnjem trenutku, vendar pa prav gotovo gre tukaj za proračunsko zadevo. Torej spremenili smo ta pristop, to je predlagala ELS. Potem pa še drugo. Dosej oziroma dokumenti za to srečanje so na voljo preko spleta, srečanje pa bo potekalo tudi s prenašanjem preko spleta, torej z web streamingom. Gre torej za obravnavo v okviru e-parlamenta. No, potem pa tretja točka, sprejte zapisnikov vse, ne vem zakaj je teh, nismo potrdili to zdaj, gre za srečanje 5. decembra, 9. decembra, 17. decembra, 9. januara 2014, 22. in 23. januara in pa 3. februarja, 12. in 13. februarja Mislim, da je to vse, kar moramo potrditi. Četrta točka. No, če seveda nihče ne nasprotuje sprejetju, to sprejmemo. Četrta točka, to bomo obravnavali po peti točki. Torej, peta točka, tukaj predajam besedo naši poročevalki za pogajanje s svetom izvrševanja direktive 26.71 o napotitvi delavcev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 predsedujoča, 27. februarja smo zaključili z razpravami o direktivi o napotitvi delavcev. Med intenzivnim posvetovanjem smo se pogovarjali o vseh določbah in o vseh najpomembnejših vsebinskih elementih. Dve leti po predlogu Evropske komisije so predstavniki političnih skupin prišli do kompromisa, ki se je številnim zdel poprej nemogoč. Tako predsedcem, kot tudi deležnikom. V imenu Evropskega parlamenta so so predsedoči podprli to delo, gospa Premož Perez, zahvaljujem se vsem poročevalcem v senci za vse delo, ki so ga opravili Steven Hughes. Elizabeth Schroeder, Nadia, Thomas Hendel, Milan Karnok, Phil Benjen, potem Zahvaljujem se tudi številnim drugim, ki so sodelovali pri tem dosegu. Kompromis, ki smo ga dosegli, je rezultat našega dela in mislim, da smo lahko vsi ponosni, da je misija nemogoče postala mogoča. Od samega začetka smo si želeli za direktivo zagotoviti pravno začito za zaposlene, za delavce in obenem tudi pravno preglednost za delodajalce. To bomo potrebovali, če želimo izpolnjevati zahteve glede napotitve delavcev. Če želimo izpolnjevati osnovne zahteve, morajo države članice skladno z direktivo oblikovati nacionalno spletno stran, kjer so navedeni minimalni pogoji za poslovanje. Obenem pa so tam tudi sklici na obstoječe veljavne zakonodajne akte oziroma sporazume. Zagotoviti se mora torej izvajanje v nacionalni zakonodaji. Nacionalna spletna strana bi bil dober vir informacij tako za zaposlene, ki bodo lahko ugotovili do katerih pravic ima možnost dostopati. Obenem bo dobro tudi za delodajalce, ki bodo vedeli, katere pravice za delovce morajo spoštovati pri napotitvi delovcev. Države članice morajo vse skupaj spremljati, nadzorovati in izvajati določene nadzorne ukrepe. Naprimer, predhodni postopek v primeru napotitve delovcev, priglasitev napotitve delavca. Posredovanje informacij o zakonitosti napotitve delavca v državi, gostiteljici pa tudi v državi izvora. V okviru nadzornih ukrepov smo uvedli tudi nekatere ukrepe, ki zavezujejo podjetja k temu, da dajo na razpolago svoje dokumente, ki pričajo o zakonitosti napotitve. Navesti je treba dve kontaktni osebi, eno, ki je odgovorna za vzdrževanje stikov za korespondenco in posredovanje trenutnih informacij. In pa drugo osebo, ki naj bi delovala izven mesta napotitve pri vzpostavljanju stikov s socialnimi partnerji. Države članice morajo preveriti tudi vse vsebinske elemente, ki so vezane na pravne aktivnosti podjetja ali družbe. Kot veste, poznamo primere, pri katerih prihaja do nezakonitega samozaposlovanja z namenom izpolnjevanja osnovnih pogojev napotitve delavcev. To pa že pomeni kršitev zakonodaje. Kakršnikoli negotovosti bi morali urediti z uredbo REM 1 in če pride do dokazanega nezakonitega izvajanja napotitev delavcev, potem mora država članica zagotoviti pravno varstvo. Pride torej do nezakonitega napotitve in v tem primeru moramo spoštovati uredbo o prostem gibanju. Države članice lahko razširijo seznam nadzornih ukrepov v okviru te direktive z namenom učinkovitega kazanskega pregona nezakonitega samozaposlovanja v kontekstu napotitve delavcev. Da bi se izognili protekcionizmu, naj bi države članice poskrbile za to, da bodo nad novi nadzorni ukrepi, ki jih uvajajo, sorazmerni in utemeljeni. Prav tako morajo države članice obvestiti Evropsko komisijo o novih nadzornih ukrepih. Te informacije morajo biti objavljene na enotni nacionalni spletni strani. Obveščanje Evropske komisije o novih nadzornih ukrepih ne pomeni, da države članice že imajo pooblastilo za to, da jih uvedejo. Države članice imajo skupno odgovornost v tem sektorju in uvajati morajo nekatere instrumente, s katerimi naj bi preprečili nezakonito zaposlovanje tujih delavcev. No, to velja za različne sektore, za gradbinski, kot tudi za druge. Potem je treba spoštovati tudi izvajanje dela v podizvajalski verigi solidarnost in mobilnost je treba zagotoviti. Nekatere države članice so že uvedle nekatere določbe o solidarnosti. Uredba o solidarnosti ne pomeni spremembe statusa ko v nekaterih državih članicah, ki so že sprejeli ustrezne rešitve. Države članice morajo med sebojno sodelovati v okviru kazenskega pregona nezakonite napotitve in v okviru, v okviru dvostransk nekega sodelovanja morajo posredovati informacije o zakonitosti napotitve čim prej. Nekaj novega je pri tej direktivi in sicer instrument kazenskih sankcij. Pričemer delodajalci nekako prevzamejo odgovornost za kršitev zakonodaje. Komisija mora nadzirati izvajanje te direktive, obenem pa je pomembna tudi klauzula o pregledu, ki vsebuje tudi obvezno, da se po treh letih predloži poročilo. Poročilo, ki vsebuje vsebinske elemente, ki pričajo o izvajanju napotitve delavcev. Tretji člen, deveti člen, to so nadzorni ukrepi in pa sama učinkovitost izvajanja odgovornosti na osnovi solidarnosti. V dvanajstem členu na to še učinkovitost sistema IMI ter sistema za izvedbo sankcij prav tako moramo obveščati o morebitni spremembi teh instrumentov. Po mojem mnenju, kot tudi po mnenju mojih kolegov, je to dober dokument, ki zajema instrumente, ki zagotavljajo pravno varstvo delavcev, pa tudi pravno preglednost za delodajalce. Države članice spodbuja k temu, da sodelujejo pri nadziranju nezakonite napotitve delavcev. Iskreno se zahvaljujem svojim kolegom, njihovim pomočnikom, pa tudi osebju sekretarjata odbora. Zahvaljujem se Evropski komisiji, svetu ter štirim predsedstvom, ki so pri tem delali. Isko Krško, Litvansko, vsa ta predsedstva so se vrvala skupaj, tako da je zdaj besedilo kar najboljša rešitev za težave, ki se pojavljajo v okviru napotitve delavcev. Vse bi vas torej prosila, da izglasujete ta kompromis oziroma glasujete za kompromis. Najlepša hvala, gospod predsedujoča, poročevalka za to predstavitev, zelo izčrpno predstavitev tega besedila. Bi se kdo želel oglasiti, Steven Jungs, potem pa. Thomas Handel, Elizabeth Schroeder. Tja Bauri. No, mislim, da bom s tem zaključila seznam govornikov. Simon Jungs. Thanks, Madam President. Najlepša hvala, predsedujoča. Strinjam se, da je. Želel bi se strinjati, da je to dober dogovor, vendar se ne moram. Slab dogovor je. Veliko truda smo vložili v to napotitev delavcev spremljamo že od sredine 90. let prejšnjega stoletja, številni še toliko bolj intenzivno po razširiti pred sedmimi leti. In zelo veliko dela smo vložili v to. Poročevalka ima prav. Zahvaljujem se za veliko energije in truda, ki ga je vložila v ta dosje. Prav tako se zahvaljujem drugim članom pogajalske ekipe, poročevalcem v senci in tako dalje. Vendar pa mislim, da nam ni uspelo dobiti dobrega dogovora. Uh, ni nam uspelo zagotoviti pravne preglednosti na tem težavnem področju. Preveč smo puščali svetu pri nekaterih ključnih točkah in če si ogledate stališče, do katerega smo prišli po glasovanju v odboru Empel prejšnjega junija in če si ogledate tudi stališče Epska decembra, no, če si ogledate ta dva niza dokumentov v povezavi z končnim besedilom, glede katerega smo se strinjali februarja, 27. februar, bo se videli, da nismo imeli nobenega umestnega srečanja, kar bi pričakovali v običajnem pogajalskem postopku. Svet se ni želel premakniti pri nobeni izmed bistvenih točk, ko gre za to besedilo. Nekaj izboljšava je bilo pri tretjem členu, pa tudi druge v besedilu, vendar pa mislim, da tukaj veliko več odtehtajo nekatere nove težave, ki jih ustvarja besedilo v 9. členu, pa tudi pomankljivo napredovanje pri 12. členu. Omenjal sem pomankljivo pravno preglednost. Polovica EPSKA, torej podpisnic na svetu, to prodajo kot dober dogovor v 9. členu, ko gre za nacionalne nadzorne ukrepe, gre tukaj za zaprt seznam. Druga polovica pa to prodaja kot uspeh, zaradi tega, ker naj bi imeli tukaj odprt seznam. Tukaj očitno ni nobene pravne jasnosti glede tega nasprotno. Gre za recept za pravno negotovost, se mi zdi, in mislim, da bo to odprlo nov kanal za pravne spore na Evropskem sodišču. Ponovno bomo zatavali v težave, ki jih poznamo že odprej. Večkrat sem že prebral to besedilo tudi od 27. februarja. V 9. členu imamo de facto zaprt seznam številni sindikati, vključno za federacijo ITU, ITUC. Se pridružujejo temu stoličju. Pri 12. členu nismo dosegli nobenega napredka, ena država članica še posebej je nekako izsilevala svet, niso si želeli nobene spremembe pri, pri 12. členu in a, eh, zato smo se strinjali, da naj se 12. člen ne bi spremenil. Splošno gledano, torej, mislim, da to ni dober dogovor, mislim, da bo to vodilo do nove pravne negotovosti, do točno tega, kar smo želeli odpravljati. Naj zaključim še z naslednjimi besedami. Gospa predsedujoča, to je moje osebno stališče, govorim kot nekdo, ki je spremljal ta pogajanja. Gre pa res za osebno stališče danes eh, zjutraj. Drugi člani moje skupine pa bodo zauzeli, pa je drugačno stališče. Najlepša hvala. Tomas Hendr, potem pa Elizabeth Schröder. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Pri tej direktivi vemo, kako težki, težka so bila eh, poglavja. Bertolt Brecht je rekel, da se je gora razcepila in pogoltnila miško. In to velja tudi za to direktivo. Rezultat za naš odbor je bil v redu in eh, pravzaprav smo imeli dobro podlago za pogajanje. Tudi v trialogu smo žal ugotovili, ugotovili da se svet pravzaprav sploh ni hotel pogajati in da pravzaprav sploh ni imel mandat za to, da bi se v resnici pogajal. Eh, na koncu smo dobili težaven kompromis in smo videli, da na tej podlagi pravzaprav ne moramo, se ne moramo pogajati. Zelo smo si prizadevali, da bi vodili ta pogajanja in ne bom skrival, priznavam, da lahko zabeležimo zgolj majhen napredek in končni rezultat ni resnična izboljšava. In ta končni rezultat je nesprejemljiv. Dovolite, da se dotaknem pet točk in navezal se bom na to, kar je dejal že Steven. Naj še nekaj povem o tretjem členu. Ta ne izključuje, da če delavci niso pravilno napoteni, da se potem znova a, a, uporablja načelo države izvora, to je torej Rim 1. To pomeni, da so zaposleni še slabše plač, plačani kot napoteni delavci. Predhodno obvestilo ne velja in nadzor je nemogoč. Strinjam se tudi z mnenjem, da to ni odprt seznam, kajti toliko je omejitev, ki so tako raznolike, da pravzaprav kazniva dejanja eh, vse to še olajšuje. In eh, svet se pravzaprav sploh ni želel pogajati o tem. Sedaj imamo slabo, nepopolno ureditev. In vprašanje je, koliko časa naj bi to a, delovalo. A, dosegli smo mirovanje petih let in to ni sprejemljivo. Če nismo dosegli nobenega resničnega dosežka, a, a, potem bi si morali vzeti čas za to v naslednjem sklicu parlamenta, zato da bi se o tem intenzivneje pogovarjali in a, da bi se o tem še enkrat pogajali in mislim, da bi morali to ureditev enostavno zavrniti. Elizabeth euh, Schröder, potem Čaba Ori potem pa še gospod Serkas kot eh, koordinator mi prosil za besedo. Elizabeth Schröder. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Vsi, ki poznate ta dosje, tako kot jaz, že leta, potem veste, da je to zelo težka vsebina. To je zelo težko delovno pravo na področju, kjer pravzaprav pravic delavcev ne moremo urajati. To je za vidika pogodbe zelo težek dosje, zelo težka vsebina. In zato pač je to tako sporen dosije. Komisija je poskušala položaj nekoliko oslabiti, ampak a, komisiji to ni uspelo, posebno jasno je spodletelo, parlament se je uveljavil v poglavitnih delih. In mislim, da je bilo to pomembno pripomniti. Sedaj pa nekaj besed o odprtem ali zaprtem seznamu. Če se besedilo natančno pogledamo, potem je to jasno, da je to i odprt seznam. To pomeni, da lahko države članice same sprejmajo odločitev, katere ukrepe bodo uvajale ali ne. Držati pa se morajo okvira, ki ga določa pogodba. To, da za razliko eh, od sedanjega položaja, ko je do sedaj ta okvir določalo samo sodišče, mi sedaj določamo ta okvir to je napredek. To sicer ni neverjetno velik napredek, ampak vendarle. Sama sem želela na tej točki iti precej dlje in osebno sem si zelo prizadevala za to. Vemo, kakšne so bile zadnje ure pogajanj, vemo tudi, kakšni so razlogi za to, da nismo mogli iti naprej. Vemo, kje so bili problemi in vemo, kjer je bilo predsedstvo potisnjeno ob zid, čeprav nam je bilo predsedstvo pripravljeno ponuditi več. Vse to je znano, vemo, kaj se je dogajalo v ozadju. To, da spričo tega dejstva smo vendarle dosegli majhne napredke. Vsekakor smo zavrnili komisijo in to se mi zdi posebej pomembno. Potem, kar se tiče tretjega člena, tukaj gre za boj proti navideznim slamnatim podjetjem. Do sedaj sploh nismo imeli nobene ureditve na ravni Evropske unije, kjer bi imeli ukrepe za to, da bi se borili proti slamnatim podjetjem. Torej, če delamo primerjavo, potem. Uh, moramo ugotoviti, da sicer nismo dosegli vsega, kar smo si želeli, ampak kar se tiče tretjega člena, smo dosegli vse, Naše formulacije so obveljale. Zlasti bi rada omenila še sledeče vprašanje. Kaj se zgodi s tistimi, ki so realni um, um, eh, delavci v določenih okoliščinah? ta uvodna navedba ima dva dela in drugi del je odločilen in to pomeni velik napredek parlamenta. Tega v pravo Evropske unije še nikoli nismo imeli, torej da bi imeli tako močno zaščitno klauzulo za žrtve. To je realen napredek za okrepitev prizadetih in na to je treba tukaj povdariti. Do sedaj še nismo imeli nobene družbe Evropske unije, kjer bi imeli takšno klauzulo. Nisem štela ur, ki smo jih porabili za razprave o tem. Ampak tukaj smo res okrepili pravice eh, zadevnih delavcev. Tretji člen vsebuje številna mesta, kjer so se pravice delavcev okrepile. V okviru napotitev sedaj nimamo nobene druge ureditve, kjer bi uvedli eh, tako močno okrepitev pravic delavcev. Naj še enkrat povem, da je to eh, dosje, ki ne temeli na prostem pretoku, ampak eh, na prostem pretoku storitev. In zato si je treba tudi pogledati to, da se zakonsko okrepijo in uredijo pravice delavcev. Ta zakon si želim v Evropski uniji, oziroma želela bi si še uh, nov zakon Evropske unije, kjer bi bilo zapisano, uh, oziroma kajti dejstvo je, da se dogaja veliko zlorabe. Kajti zloraba se dogaja in zato moramo ukrepati. Države članice morajo ukrepati, kajti te so pristojne za te zadeve. Torej, kot rečeno, ne poznam nobenega drugega zakona Evropske unije, kjer bi bilo tako, um, to tako um, izrazito jasno zapisano. Res smo um, s prstom pokazali na problem. Sedaj pa bi zaključek povedali, za zaključek povedali še nekaj o 12. členu. Tukaj smo imeli številne težave. Zadeve smo se lotili zelo ambiciozno in a, uh, rada bi pohvalila komisarja, ki je bil tako pogumen, da je zapisal tudi jamstveno klauzulo, čeprav je vedel, da se je zelo težko zavezati na evropski ravni, kajti imamo zgolj 8 držav članic, ki imajo same takšno klauzulo. Samo ena država članica ima veliko širšo klauzulo, vse druge ne. Torej, takšno zadevo je zelo težko urejati, kjer je pristojnost pri državah članicah. In za nadzor so pristojne države članice in to je dejstvo. In tega tudi želi, smo želeli spremenjati. Kajti eh, člena 4 in 5 Um, urajata pristojnosti um, kar se tiče komisije in držav članic in 4. in 5. člena nismo želeli spreminjati. In to je predstavljalo veliko težavo. Torej, na eni strani smo imeli zelo uh, visoke ambicije, po drugi strani pa smo vedeli, da države članice uh, tega sploh nimajo vključenega v svoje nadzorne sisteme. Mislim, da smo veliko dosegli V zvezi s tem se ni nič spremenilo um, v odnosu eh, do osnutka sveta, ampak ohranjali smo svoj pritisk. In 12, eh, torej 12. člen ni bil črtan in ta pritisk lahko še naprej izvajamo. In to bo ohranjalo tudi manevrski prostor za tiste, ki bodo želeli iti dlje. Seveda je veliko lažje zapisati uh, takšno klauzulo, če pozna 28 držav članic takšno klauzulo. Če bi bilo to dejstvo, potem bi se uveljavili. Ampak 20 držav članic tega ne pozna. In preko te klauzule lahko sedaj države uvedejo nacionalne eh, določbe in eh, preko te poti bo zadeva enostavnejša. Imamo pa tudi klauzulo o pregledu, ki smo jo vključili v to direktivo. Torej, kaj je moj povzetek? delali smo pod zelo problematičnimi pogoji. Ne bom se spuščala sedaj v politiko, ampak um, težave so imele vse politične skupine, pa vendarle smo dosegli čisto konkretne zakonske napredke za okrepitev pravic delavcev. In to je plus. To so napredki, ki jih do sedaj v pravo Evropske unije nismo imeli. Direktiva ni perfektna in tudi ne more biti. Pod, torej glede na okoliščine. In če pomislimo potem še na pritisk in pa na način, kako so potekala pogajanja. In pa če pomislimo še na to, kar se je dogajalo poleg pogajanj, potem lahko rečem, da smo dosegli nekaj, kar se splača podpreti. Če pa bi sedaj to zavrnili, potem mislim, da prihodnemu parlamentu, ko se okvirni pogoji ne bodo spremenila, ne bo uspelo kaj veliko doseči glede na konstelacijo med shodom in zahodom in pa glede na težave pogodbe, kajti pogodba se ne bo hitro spremenila, to zahteva veliko časa. Torej ne verjamem, da bi lahko v naslednjih petih letih dosegli bistven napredek v primerjavi s tem, kar smo dosegli sedaj. Države članice morajo pokazati, da je nadzor možen na tem področju, da je ta nadzor lahko učinkovit. In če bodo države članice naletele na meje, potem bomo zadeve razvijali naprej tam, ko bodo države članice same zbrali izkušnje. Mislim, da je to direktiva, ki bi jo lahko razvijali naprej in ki bi jo lahko učinkovito uporabljali in potem naprej nadaljevali. Koncept smo prevzeli v svoje roke in tega sedaj ne prepuščamo več sodišču in mislim, da je to dober napredek. Hvala. Eh, eh, Hvala, Nadja Hirš. Koordinatorka liberalcev je tudi tukaj. Sedaj še lahko razširimo seznam govorcev da lahko vsi spregovorijo, tako da bodo vsi liberalci povedali, najprej Čaba uri naslednji. Hvala lepa, gospa predsednica. Imam dva komentarja na to. Kot prvo, mislim, da sveda moramo izraziti spoštovanje se zahvaliti vsem, ki so se ukvarjali s tem dosjem. To velja za vse, za poročevalca in za celotno ekipo. Mislim, da se je pogajalska ekipa držala parlamentarnega stališča. Potem večina ljudske stranke tudi podpira ta dogovor in mislim, da se bo to potem izkazalo tudi pri glasovanju. Sedaj pa še moje osebno stališče. Tukaj ne govorim kot koordinator, ampak osebno gledam, moram reči, da se tukaj um, moje stališče nekoliko oddaljuje od drugih. V glavnem se strinjam s Stevom, Steve Hughesom in pa tistim, kar je prepovedal. Tukaj ne bomo šli v čisto drugo smer ampak treba je sedaj ugotoviti, kako se bo vse to skupaj izvajalo, kako se bodo izvajale te določbe v praksi. Mislim, da smo uspeli doseči nekaj napredka na tem področju, no ampak želeli bi doseči več, torej jasna in pregledna pravila za napotitev delavcev. Tukaj pa gotovo nismo bili uspešni, kajti nimamo boljših pravil, nimamo manj pravil, ampak celo več kompleksnih pravil. Pred tem dogovorom smo prejeli veliko pisem od sindikatov, od delodajalcev in drugih. Marsikdo je dejal, da sedaj ta nova pravila ne bodo bolj jasna in da bo tukaj ustvarjena tudi pravna vrzel prav zaradi vseh teh pisem smo potem še vedno nadaljevali z razpravo in poskušali napraviti besedilo bolj jasno. To smo poskušali, zato sedaj ne vem, zakaj bi morali to sprejeti v prvi obravnavi, če še toliko ne, negotovih stvari. Pa še nekaj, prej smo omenili točko 9, kot pravi Steve, to je zaprt, ne pa zadosti odprt seznam. Nekateri drugi so dejali, da je to odprt seznam. No, to pomeni, da očitno se naša stališča razhajajo ob isti točki. Mislim, da je celoten postopek zelo negotov. Nekateri pravijo, da mora biti ukrepi sorazmerni. Ja, ampak kdo bo potem to sodil? Ali bomo vedno šli na sodišče? da bo to razsodilo o tem, ali bomo imeli ne vem, kakšne dolge razprave o tem in kakšni bodo na koncu sklepi teh razprav. Ni nobenega pravega nadzora, zato da bi ugotovili, kakšna je situacija. Kdorkoli, katerikoli organ lahko spreme konkretne ukrepe, ne da bi bil izpostavljen kakršnemu koli nadzoru. Moramo poštevati tudi pomisleke tistih, ki ki so za uveljavljanje pravic delavcev. Na nekatere druge pa bolj skrbi notranji trg, češ, da se bodo tukaj pojavili vrzeli pri tem trgu in da bo potem težko to popraviti kasneje. Tukaj mislim, da bomo ustvarili veliko negotovosti, tudi pravne negotovosti, potem, ko bi te določbe začele veljati. Samo osebno moram reči, da bi bilo pametno, da se ta razprava še vedno pusti odprta, tako da ne končamo tega v prvi obravnavi, ampak gremo naprej. Moramo dati eh, možnost temu dokumentu še ob drugi obravnavi. Nekateri pravijo, da bodo tukaj evroskeptiki močnejši v naslednjem mandatu parlamenta, in da potem oni gotovo ne bodo pripravljeni na dodatno sodelovanje pri tem dosjeju in da ne bodo pripravljeni na iskanje rešitev. No, mislim, da to ni tak problem. Na vsak način moramo iti naprej, moramo gotoviti, kakšne konkretne določbe tukaj potrebujemo in kako to doseči. Mislim, da smo dosegli nekaj napredka, da smo strojili nekaj korakov naprej. Izboljšali smo določene predelitve. Naprimer, glede nekaterih delodajalcev, ki to niso in eh, mislim, da se je tukaj strinjal tudi svet pri Marsičem. Mislim, da tukaj predvsem potrebujemo nekakšne jasne smernice za naprej, tako da bomo vedeli, kako se odzvati na razmere v prihodnosti, kdo kaj počne, kakšne so pravni mehanizmi, kako razrešiti potencijalne pravne konflikte. Tukaj mislim, da še nismo našli pravih rešitev. Mislim, da naši glavni cilji niso bili doseženi. No, ampak kakorkoli že mislim, da smo vendar na splošno dosegli nekaj napredka, to je v redu in eh, mislim, da lahko potem poznajo v drugem mandatu in najdemo še boljše rešitve, predvsem pri nekaterih najbolj kočljivih polemičnih točkah. Nekatere stvari so protislovne in pri nekaterih točkah se sindikati in pa delodajalci še niso strinjali. In seveda so interesi obeh zelo pomembni. Naj še krat podarim, naša stališča se razhajajo tudi znotraj EPP. Večina naših kolegov meni, da je ta dogovor spremljiv in bodo potem to tudi podprli. Hvala lepa, predsednica. Hvala, Cerkas in potem Nade Hiršu. Hvala lepa, predsednica, kolegice in kolegi, socialisti smo bili dolgo časa zelo zaskrbljeni, to je tudi Steven Hughes, poročevalec, jasno povedal. Mislim, da smo se vsi zelo potrudili, ampak um, še vedno je ta dosje precej zaskrbljujoč. Zakaj? Zato, ker ta dosje um, je vezan na napotitev delavcev na delo v okviru upravna storitev in to je pomembna tema. Na začetku smo se o tem pohvali zaradi direktive Bolkenstein. Na začetku je parlament želel na vsak način poskrbeti za to, da bi delavci pa tudi podjetja bili v čim boljšem položaju, tako da ne bi bilo socialnega dumpinga. To bi bilo dobro za oboje, za podjetja in za delavce. Naprimer, če imamo delavca v določeni državi in je ta napoten, potem želimo, da ima enake pravice kot domači delavec. Ne sme veljati delovnopravni zakonodajni akti iz države izvora. Zaradi direktive Bolkenstein je potem postalo jasno, da moramo nekatere stvari spremeniti. Torej, da moramo poskrbeti, da ne bo socialnega dumpinga in pa da bodo pogoji enaki za vse. Jasno je bilo, da je goljufij na evropski ravni kar veliko, že leta 96 smo imeli določeno zakonodajo. No, potem je Evropsko sodišče spremenilo nekatere pravila glede enakopravne obravnave in tudi nekatere pravila glede kolektivnih pogodb. Potem je postalo jasno, da so um, gospodarske svobode bolj pomembne kot pa pravice delavcev Evropske unije. To smo vedeli v naši skupini in to smo potem želeli spremeniti, kajti veliko socialnih težav se je pojavljalo po Evropi v nekaterih državah, naprimer imamo na stotine tisočev napotenih delavcev. Ti delavci potem zagotavljajo storitve, ki so trikrat cenejše, kot bi bilo običajno v tej konkretni državi članici. To pomeni, da pogoji niti slučajno niso enaki. Prav tako imajo nekatera podjetja um, svoje urade v davčnih oazah in uporabljajo delavce iz drugih držav v razvoju, kjer so se razmere zelo slabe, kar pomeni, da ti delavci delajo v novih državah kot praktično sužni, v zelo slabih pogojih. In potem nekatere podjetja izvaja zakonodajo pošteno in so v zelo slabem položaju napram drugim podjetjem. Sedaj je glavni problem direktiva iz leta 96. Nekateri dogovori niso opredelili enakih pogojev za vse, pravice in obveznosti niso enake za vse. Bomo videli, kakšna zakonodaja bo sedaj sprejeta, ampak gotovo ne bo zadovoljiva za vse. Namreč z administrativnimi pravicami ne moremo rešiti tega. Problem je pomankanje simetrije pri pravicah delavcev med različnimi državami članicami. Predsednik Barozo je dejal, ob začetku zadnjega mandata, da želi spremeniti to direktivo iz leta 96. To je bil eden izmed pogojev za njegovo ponovno izvolitev, pa ni držal svoje besede, ni tega ustrezno spremenil. Ta prejšnja direktiva bila že prej slabo zastavljena in nekatera podjetja so zlorabljala zakonodajo, sedaj ne bi to počasi začeli reševati. To smo poskušali. Sodelovali smo s kolegi, s Stephen Hughesom, s poročevalcem, z vsemi drugimi. Poskušali smo zapreti določene vrzeli, ki so omogočale goljufije. Poskušali smo odpraviti pomakljivosti, ampak nismo še vsega rešili. Nekateri problemi so še toliko hujši kot pa prej. Glavne direktive nismo izboljšali enako velja tudi za tromačne pogodb. Vse to pomeni, da pri izvajanju pravic pogoji niso enaki za vse. Prav tako to lahko povzroča tudi velike socialne nemire in tudi politične pritiske za Evropsko unijo. To smo že videli sedaj v zadnjih letih. Vidimo vedno večje sovraštvo do tujcev, vedno več rasizma je, vedno e, več euroskepticizma in podobno. Sedaj bomo glasovali o tem in socialisti smo zavezani temu, da se ta direktiva spremeni. Res, na vsak način želimo spremeniti te razmere, probleme nesimetrija v primarni zakonodaji, ni pravega ravnotežja pri izvajanju te zakonodaje. Sedaj, danes govorimo o administrativni direktivi, velja za 28 držav članic, kjer so razmere zelo, zelo raznolike. Nacionalne določbe so zelo, zelo raznolike. Sedaj sem poslušal mnenje kolegice in kolegov. Nekateri pravijo, da v njihovih državah ta direktiva ne bo ničesar izboljšala. No, nekateri pravijo, da bi lahko glasovali za eh, to direktivo. Nekateri potem pravijo, da je stvar ista takšna, kot je, da bomo stali pri statusu quo, da to ne bo ničesar spremenilo v njihovih državah, da bo vse kot, tako kot prej. Potem nekateri drugi kolegi so spet drugačnega mnenja tudi sindikati so tega mnenja in menijo takole, da bo ta direktiva v bistvu um, zaustavila državne organe in da se ti državni organi ne bodo bolj intenzivno lotili zlorab. Ampak kakorkoli že, na vsak način je to administrativna direktiva. Tukaj se strinjamo. To ne bo pomenilo izvajanja zakonodaje. To samo spostavlja določene osnovne standarde za države, kjer sploh nimajo nadzornih ukrepov zaenkrat v nekaterih državah. Eh, mislim, da bomo dosegli določen pozitiven učinek. Ampak kakorkoli že mislim, da moramo poslušati ljudi na ulicah. Bomo videli, kaj se bo zgodilo 25. maja. Takrat bomo lahko slišali ulico in ljudi. Takrat bo na tisoče delavcev glasovalo proti Evropi. Menili bodo, da jih eh, tri institucije ne zastopajo ustrezno. Menili bodo, da je za EU bolj pomembno, da se zagovarja uh, ekonomska svoboda in da EU kar pozablja na socialno tržno gospodarstvo. Mislim, da je situacija zelo zaskrbljujoča, zelo slaba. Sedaj ne bi glasovali v tej direktivi, ampak če bo direktiva izglasovana, ne bo rešila ničesar. Socialisti torej bomo um, glasovali po svoji vesti. Hvala lepa. Hvala lepa, sem zaključila seznam. Torej imamo samo koordinatorja in pa um, pročevalce v senci. Nadja Hirše naslednja. Hvala lepa, gospod predsedojoča. V imenu liberalcev bi se najprej rada zahvalila poročevalki za odlično sodelovanje, za zelo intenzivno sodelovanje. Mislim, da smo skupaj presedeli ure, dneve in vse, Ob tem smo posem jasno opazili, da to in ni enostavna tema, ampak da so se vsi zelo prizadevali za dober rezultat. Prepričana sem, da smo sedaj dobili rezultat, ki ga lahko vsak podpre. Dosegli smo napredke. Šlo je za to, da bi izboljšali pomankljivosti glede na izhodični položaj Prizadevali smo se pač za to, da bi določene stvari izboljšali. In če želite, da bi se danji položaj izboljšali, potem moramo danes to poročilo podpreti, če tudi gre zgolj za majhne napredke. Kajti dosegli smo več zaščite za delavce in za podjetja, smo dosegli tudi več jasnosti. In po mojem mnenju sta to dve najpomembnejši točki. Če bi sedaj čakali na to, da bo vse perfektno, potem moramo ravno mi, evropejci, vedeti, da ciljev pravzaprav ne bi nikoli dosegli oziroma da ne bi bili danes tam, kjer smo, če bi vedno čakali na perfekcijo. In to moramo imeti pred očmi. Zlasti evropski delovni trg je deležen velikih sprememb, velike dinamike. In zato bi si morali reči, da smo dosegli napredek za zaščito delavcev, za zaščito njihovih pravic, pa tudi za podjetja. Sedaj imamo tudi možnost, da države članice izvajajo nadzor, da preprečuje dumping pri plačah, hkrati pa smo ohranili tudi ravnotežje, tako da ne bo preveč upravne obremenitve. Države članice so si zelo različne, pa tudi to smo upoštevali. V imenu liberalne skupine lahko torej rečem, da rezultat ni odličen, ampak da smo dosegli izboljšave. In vsi, ki si danes prizadevate za izboljšave, za delavce, ki so ponavadi najšipkejši člen v verigi delovnih procesov, torej če kdo želi podpreti ravno njih, potem naj to danes podpre. In mi liberalci bomo uh, ta predlog podprli. Um, merci beaucoup. Voilà. podpredsednica. Sedaj smo pri koncu seznama govorcev. Tudi sama bi povedala nekaj besed kot predsednica in pa vodja pogajalske ekipe. Hvala lepa poročevalcu in pa vsem poročevalkim in pa vsem v pogajalski ekipi. Opravili ste težavno delo. sedaj smo poskušali čim bolje uresničiti in pa izglasovati ta mandat. Naj povem par pripomb. Naj sedaj zelo javno povem v tem odboru tudi naslednje. Tukaj, pri tem dosegu, pa tudi sicer, smo gotovili, da se parlament zelo težko pogaja s svetom, kajti v svetu določil nekatere pogoje na zelo visoki ravni, potem se je zelo težko pogajati. Oni spremljajo splošni pristop in potem so pogajanja včasih lažja. Ampak, če je splošni pristop v svetu že zelo konkretno predeljen, potem je to problem, kajti svet nima nobenega manevrskega prostora več ne želijo se več približati stališču Evropskega parlamenta, če to seveda ni isto kot stališče sveta. Zelo težko se potem svet pogaja, to je bilo očitno. Potem, kot drugo, kar bi rada podarila. Celotna pogajalska ekipa, vsi so svoje prispevali, je na tak način, mislim, da zelo um, izboljšala besedilo sveta. Nekatere nove točke smo uvedli in mislim, da smo odpravili določene negotovosti ravno zaradi teh pogajanj med parlamentom in svetom. To vsebuje tudi nekatere vsebinske in tudi redakcijske pripombe, torej glede oblike. Potem tretji element, ki bi ga rada predstavila tukaj v odboru. Sedaj smo bili v postopku soodločanja in ravnoteže med partnerji je tukaj izjemno pomemben dejavnik. Evropski parlament je bil tukaj zelo odločen, naš mandat je bil zelo jasen. In mislim, da na vsak način smo želeli dobro voditi pogajanja in to so bili zelo pomembni elementi za nas. Potem pa še kot zadnje, vsebinsko gledano. Marsikdo je danes omenil to, da je bilo tisto, kar so nekateri rekli na začetku um, Boga, gotovo res. Namreč, da bi bilo treba revidirati direktivo iz preteklosti oziroma da je treba spremeniti ravnotežo pogodbi in to je še vedno očitno odprta točka tudi za naslednja pogajanja. Še posebno to velja za ravnotežje v okviru pogodb. To bo še vedno ostalo odprto vprašanje, kajti ne moremo si predstavljati dvojne pravne podlage za takšne zakonodajne akte pri takšnih direktivah tega tipa vidimo, da se pojavlja neravnoteže, če si pogledamo trenutni pravni okvir. No, gotovo je tudi res to, da kot večina tukaj tudi se strinja in kot je pohajalska ekipa lahko videla, je res naslednje. Sedaj smo dosegli določen napredek eh, pri teh pogajanjih in to je bil gotovo zelo problematičen dosje, z njim smo se ukvarjali tekom celotnega mandata. Sedaj smo končali s to točko na dnevnem redu. Bomo glasovali o rezultatih triloga, kot pa sem že povedala prej. Imamo tukaj torej četrto točko in tukaj bomo odprli razpravo. o predlogu direktive parlamenta in sveta glede pomorščakov. To spremenja direktive 2008, 94, 2009, 38, 2002, 14, 28, 29 in 2001, 23. Gospa Ronzoli bo tukaj to predstavila. Tukaj naj bi poskušali doseči kompromis. Porčevalka tukaj ni uspela pri tem in sedaj v tem mandatu se je praktično edinkrat zgodilo, da nismo dobili nekakšnega kompromisa, da člani odbora ne bodo dobili na mize nekakšnega kompromisa. Gospa Ronzoli, prosim za predstavitev. Bene, vedo, che in questi cinque anni il suo modo di. Eh, očitno predsednica še vedno vodi sestanke tako kot prej v preteklosti. To so bile napačne informacije. Ni res, da se nismo uspeli dogovoriti o kompromisih. Smo delali na tem in sem seveda poslušala tudi stališče drugih. Ampak kompromis je kompromis, zato ker smo nekako uspeli iti v isto smer ali pa se je vsaj več predstavnikov želelo in uspelo dogovoriti o isti smeri. Prav zato je to imenovano kompromis. Namreč zato, ker imamo vsi skupno željo, da približamo svoja mnenja. To je ponovadi tako pri kompromisu, ampak tukaj pa ni bilo nič skupnega, nobenih skupnih točk nismo imeli. Predlogi spremenjenih drugih političnih skupin so šli v čisto drugo smer kot pa bi bilo to smiselno glede na moje delo. To je torej to pojasnilo. Ne gre za pomakanje spoštovanja za ideje kolegov, ne gre za pomakanje spoštovanja za delo drugih. To moram zelo jasno izpostaviti. Ne želim, da se uveljavi takšna ideja. Zelo spoštujem delo in ideje drugih. Ampak tukaj je to zelo, zelo pomembno poročilo, zelo pomembno za delavce in za delovna mesta, tudi za delodajalce. Če ni nobenih skupnih stališč, če se ne moramo približati, potem pač ni mogoče skleniti nekakšnega kompromisa. To je tukaj posnilo. To ni tisto, kar ste vi prepovedali. Tisto, kar ste vi prepovedali, pač ni bilo res. Že večkrat sem govorila o tem, zato sedaj ne želim preveč zaračevati z razpravo. Želim pa še enkrat povedati, pomorščaki torej nima zadosti zaščite, to nekateri pravijo, ampak to ni res. V 28 državah že imamo zakonodajo, ki zagotavlja socialno varstvo za vse pomorščake. Nacionalna zakonodaja je pogosto bolj moderna, bolj um, progresivna kot teh pet direktiv. Zato sem se odločila, kot eh, sem se, res je, morda bi lahko še kaj izboljšali, lahko bi storili več, zato da bi posodobili te dokumente in imeli bolj sodobne direktive glede pomorščakov. Ampak mislim, da je demagoško eh, iti v drugo smer. Torej, da bi sedaj samo iz predvoljnih namenov um, na koncu dejali, da bomo šli po drugi poti. Sam mislim, da je bila moja pot najboljša. Sama sem poskušala zaščititi delavce in zaščititi delovna mesta. Mislim, da je bila moja usmeritev v redu in logična. Ni bilo pametno, da se oddelimo od te usmeritve. Seveda smo dobili določene eh, izboljšave glede na predlog komisije, ampak na vsak način je bil naš cilj to, da čim bolje zaščitimo socialno varstvo pomorščakov in pa da tudi dosežemo čim boljše ravnoteže. Torej, socialno varstvo pomorščakov, eno, na drugi strani pa je tudi treba ohraniti konkurenčnost pomorskega sektora. Če bi sedaj vključili pomorščake v te direktive, potem bi zmanjševali konkurenčnost tega sektora. Ta sektor mora biti čim bolj sodoben in na vsak način ne želimo poslabšati konkurenčnosti te panoge, tako da bi naprimer povečevali birokracijo. Na vsak način moramo povečati to konkurenčnost. Če so pomorščaki vključeni v te direktive, potem mislim, da bodo države opustile zastave in izgubili bi veliko delovnih mest. Glede tega prenosa pa lahko rečem, da um, pomorščak mora imeti možnost, da se naprimer um, preseli v drugo podjetje ali ne, ali pa da ostane morda, če želi. Skratka, da se o tem sam odloči to mora biti omogočeno. Sedaj ne smemo podleči te izkušnjavi, čež da bi morali na vsak način sprejeti ta predlog, ker je pač nerealističen. Nekateri od teh predlogov pač niso izvedljivi. To je samo neka predvoljena bitka in igranje te adute, To ne bi izboljšalo zaščite pomorščakov, njihove socialne pravice so že zaščitene po nacionalni zakonodaji. Se opračujem, ker se tako razburja, ampak um, ne želim, da je vse moje delo tukaj kar um, pozabljeno. Ja, se niti slučajno ne strinjam um, s tem, kako ste tromačili moje besede odprej. Dejala sem, da ni bilo predlogo sprememb za kompromis In to je pač realnost, ni takšnih amadmajev za kompromis. Kje pa so ti amadmaji za kompromis? Nih. Ne morete sedaj reči, da to ni res. Gospa Baldočina je naslednja. Kdo želi še govoriti? Gospa Baldočina. In potem naprej. Hvala lepa, hvala lepa, gospa predsedojoča. Zelo sem presenečena na tem, kar je poročevalka pravkar dejala, gospa predsedojoča kajti nismo se niti srečali. In poročevalka niti ni imela časa za razpravo, kaj šele za kompromisne predloge sprememb. In seveda, eh, zgodovinski trenutek, ja, za vse, zakaj? Zakaj je to eh, zgodovinski trenutek? Tact, deceiver. Torej, ne smemo um, izpustiti pomorčakov iz te formule v Evropske unije. In, ja, seveda, naj dokončam, kajti jaz vas nisem prekinjala. Ni res, da so naši predlogi škodljivi za konkurenčnost. Naprimer, gospa predsedajoča, želim si, da bi imeli plodno razpravo o vključitvi pravic pomorčankov v obstoječe direktive Evropske unije, kajti to bi lahko vodilo k pravični obravnavi, pri tem pa bi upoštevali specifične okoliščine pomorčakov. Toda danes sploh ni, bi, ni bila predvedena razprava, ker nimamo kompromisnih predlogov sprememb. Zelo pomembno je, da ažuriramo te direktive in da se vprašamo, kako lahko še vedno opravičimo izključitev pomorčakov. Toda ne glede na zelo razumen pristop, ki spoštuje posebne okoliščine pomorskega sektorja, ki pa priznava tudi razvoj eh, na področju socialnih partnerjev kot naprimer ILO, hkrati pa jamči zaščito eh, pravice, eh, zaščito pravic delovcev in pa vključitev eh, socialnih partnerjev, ko gre za prodajo ladi, nezmožnost ne se plačila in tako naprej, ampak poročevalka ni bila pripravljena na kompromisne predloge sprememb. Želela bi si, da bi bili imeli plodno razpravo, ampak dejstvo je, da razprave ni bilo. Poročevalka je zauzela veliko ekstremnejše stališče od komisije in se je zauzela za izključitev pomorčakov. Pri tem pa je povsem prezrla ključni razvoj med socialnimi partnerji ali pa obstoj eh, modernih tehnik komunikacije, ki omogočajo, da bi se pomorčaki udeležili posvetovanj in pa sporazumov ni organizirala niti enega sestanka sa poročevalci v senci in ni predložila niti enega uh, predloga. No, mene niste povabili na to, kar ste omenili. Ni res. Enostavno ni res. Mi smo prosili za, to, za organizacijo sestankov, da bi se pogovarjali o tem dokumentu in da bi izdelali kompromise. Toda eh, tega predloga niste nikoli sprejeli. Gospa predsedujoča. Naj nekaj pojasnim. Poročilo gospe poročevalke na noben način ne izboljšuje pravic delavcev in ne priznava um, tega, kaj pomeni sporazum med socialnimi partnerji. In izredno sem razočarana. In kot sem dejala prej, če verjamemo v socialno Evropo. In tukaj ne gre za volitve. Tukaj gre za načelno vprašanje. Sploh ne gre za volitve. Tukaj gre za načelno vprašanje, ali bomo zaščitili delavce in pa njihove pravice ali ne. moralo bi biti upoštevano to, kar smo predložili v zvezi s tem dosjejem. Hvala lepa. Mikrofon, prosim. Cette salle est extrêmement pratique pour la réunion que nous avons. Ja, ta vrana je zelo praktična za takšno srečanje. No, vsaj tokrat. Torej, kdo se je prijavil? Gospa Serisa, ja. Se je prijavila besedi še kdo drug? In potem bomo zaključili ta seznam. Gospod Filip Debakar, v redu. Kdo še? Ja, vi poznaje na koncu. Torej sedaj v tem duhu pogajanja in iskanja kompromisa. Gospa Srisa Raja. Hvala lepa, govorila bom finsko. Prosim, da si nadenete eh, slušalke. Če, o, če bi uporabljali direktivo o prodaji podjetij, tako kot eh, predlaga Evropska komisija, Potem bi bilo tako, da ko se ladje prodajajo od ene države članice v drugo, sprožalo težave, kaj ti pomorščaki, delavci bi sledili ladji. Zato bi predlagala, da ne bi uporabljali te direktive tako na široko, kot to predlaga Evropska komisija. Kajti to bi nas privedlo v položaj, ko bi se ladje prodajale ven iz Evropske unije in to bi pomenilo manj delovnih mest v Evropski uniji. Vsak kompromis bi poslabšal eh, to. Ne moramo podpreti predloga Evropske komisije, da bi vključili omenjeno direktivo, kajti to bi pomenilo, da bi v Evropski uniji izgubljali delovna mesta. je, bon, je me trompe de bouton, n'ayant pas vraiment. Ja, včasih se zmotim pri gumbu, to ni moje navadi. Debaker, potem Elizabeth Schröter in potem bomo začeli glasovati, prosim. Debaker. Um, no, ne bom se vključil v to bitko. Naj nekaj pojasnim. Mislim, da ni potrebe po tej. Um, čustveni razpravi. Mislim, da naše delo temelji na dejstvih in dejstva so povsem jasna, vsaj za me. Zato sem tudi eh, spremljal ehm, pristop ehm, poročevalke, ki je predložila številne eh, predloge sprememb, ki jih mislim, da lahko tudi podpremo. Zakaj? Imamo 28 držav članic, ki že ima zakonodajo za zaščito ehm, posebnega položaja pomorščakov. Prvič in drugič. V tej zakonodaji obstaja tudi dialog sa socialnimi partnerji, tako za zvezami delodajalcev in delavcev. In v številnih državah so posem jasni sporozumi o tem, kako ne bi obravnavali ta položaj. Če bi sprejeli predlog Evropske komisije, bi to poslabšalo položaj delavcev v številnih okoliščinah in to je ključnega pomena. In eh, poročevalka je želila na številnih mestih spremeniti predlog Evropske komisije. Zato je moja politična skupina tudi podprla predsta poročevalke in zato imamo sedaj tudi ta glasovalni seznam. In mislim, da nam ni treba biti tako čustveni. Imeli smo pač različna stališča o eh, tej dvorani, eh, kako bi se lotili tega vprašanja in politične skupine so pač sprejeli odločitev, kako bodo to obravnavali. Pred vami je glasovalni seznam. Ohranite mirno kri in se odločite. Mm je pense que le message a été entendu par toutes les Mislim, da smo vsi akteri slišali to sporočilo. Elizabeth Schretter in potem še pročevalka za konec te razprave. Elizabeth. Ja, vielen dank. Um... Hvala lepa. Sama bom pa kratka. Tukaj imam en problem, da podpiramo nekaj, kar bo še povečalo luknje v siru imamo evropsko delovno pravo s svojimi pravili in vsaka izjema je problem. To je problem pri napotitvah. Napotitve so izjema od pravila in vemo, kako težko je potem najti pravilno podlago, eh, ki bi bila upravičena tudi z listino temeljnih pravic. Mislim, da je komisija podala pravo pobudo. Namreč, da bi zapolnili vrzeli In po mojem mnenju je bilo besedilo Evropske komisije dobro, prišlo je do nekaj izboljšav. Toda predlogi poročevalke gredo v povsem pravi, v povsem napačni smeri. In tako mislim, da so te luknje v siru še večje. In to uh, res ni smisel naših prizadevanj. Zato mislim, da bi morali predloge spremem poročevalke zavrniti. Eh, eh, še poročevalka za konec. Naj se odzovem na tisto, kar je prepovedala na začetku. Vem, da je tukaj to občutljiva točka. In predvsem varnost ter pa delovni pogoji teh pomorščakov so izjemno pomembni. In seveda se strinjam z vašimi pomisleki. Tudi na nacionalni ravni treba za to poskrbeti ko pomislimo na Kosto Konkordijo, če to vidimo, potem ne moremo reči, da, da uh, eh, ladjari uh, eh, počnejo vse v svoje moči za to, da bi zagotovili čim višjo varnost oziroma da so vsi pogoji izpolnjeni. No, pa kakorkoli že vam dajem še besedo za konec sprave. Kot rečeno, ni bilo kompromisa in um, bomo potem uh, glasovali, ampak kakorkoli že gospa počvalka, imate še besedo. Hvala lepa. Ne moram več veliko dodati. Rada bi se samo zahvalila tistim kolegom, ki so razumeli moje stališče. Ampak eh, danes eh, dopolne sem slišala številne bojevite besede. In naj povem, da izjema ne pomeni, da ni nobene zaščite. V nasprotju, 28 držav članic ima ustrezno zakonodajo. In tam je že zagotovljena zaščita. In kakšen smisel ima torej, da bi zapolnjevali vrzeli? To so starejše direktive. In te bi imele um, vpliv tudi na obstoječe direktive, ki so bolj varne in nudijo več zaščite. Naj povem še tole. Lahko bi govorili samo o primerjih, ki jih dobro poznamo. Kosta Concordia s tem nima nobene veze. Tukaj je šlo za osebno krivdo nekega človeka. In eh, sedaj je v teku tudi sodni proces. Zato vas prosim, da ne navajate primerov, ki se tem poročilom niso v nikakršni povezavi. Delavci so zaščiteni. Govorili ste o varnosti in lahko vas posem pomirim. Kar se meni tiče, stoji varnost na prvem mestu. Eh, izvajam namreč eh, poklic, kjer je varnost oziroma zaščita na prvem mestu za eh, moje bolnike. Če mi sedaj želite očitati, da pri tem poročilu nisem imela pred očmi varnosti, potem vam moram ogovarjati, varnost je zame na prvem mestu torej pred pravicami um, ladjarjev ali podjetij. Naj vas spomnim še na to, da želite zaščititi delavce in v kontekstu te direktive uh, moram povedati, da želite na, ravno na ta način še preustriti položaj za delavce. Hvala lepa. Vrede smo končali, bomo tako tudi glasovali. Sedaj pa bomo začeli glasovati imate vsi svoje kartice tukaj? Ja? Torej, najprej bomo preverili, ali strukture skupin v redu delujejo. Torej, to je poskusno glasovanje. Ja, en liberal de trop. Eden liberalec preveč. Je, eh, parce que... Le vote est clos, ça.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 uredite svoje zadeve. No, zdaj pa znova nekdo iz ELS, ki je odveč v tem primeru. No, ne vem, kako je zdaj s tem. treba je torej pustiti tistim, ki imajo kartice, da glasujejo, nihče več torej, no zdaj, ko so stvari v redu, naj nihče več ne spreminja svojega pristopa. Nadaljujemo torej s točko 6, glasujemo o priporočilu v drugi obravnavi. Gre za stališče sveta glede sprejema direktive Evropskega sveta 2021-2027 in Evropskega parlamenta. Gre torej za minimalne zahteve za izboljšavo mobilnosti delavcev med državami članicami. Gre torej za vprašanje prenosa pravic, torej izboljšanje prenosljivosti pravic. pri tem glasovanju, to pa ne velja tudi za druga glasovanja, naj bi prvič uporabljali novo pravilo iz našega poslovnika 95.3. To omogoča elektronsko glasovanje brez poimenskega glasovanja. Naj opomnim, kako ne bi to potekalo. Gre torej za nominalno glasovanje, ko bomo glasovali o končnem sprejetju sporočila ali pa ko bomo glasovali o končnem sprejetju zakonodajnega priporočila. Vendar pa gre tukaj le za opredelitev mandata, torej rezultat triloga ali pa drugih pogajanj, torej niso podvrženi te obliki glasovanja. Tukaj pa smo pri končnem poročilu gospe Rije Omen Reuten, gre za drugo obravnavo tega besedila, torej izboljšanje prevzljivosti pravice iz dodatnega pokojninskega zavarovanja. Mislim, da so bila pojasnila jasna. Začenjamo torej z glasovanjem. Tako, glasujte. Ja, al de do tro, un peu peu do tro. Spet eden od Alde, eden od DLS preveč, ali vse v redu? Se bo, pa.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 Eh bien l'ordre étant revenu chez les libéraux Dobro, ponovno smo unesli red v vrste liberalcev. ELS. Že dolgo discipliniramo. No, glasovanje je zaključeno torej. Štirideset za, eden proti štiri vzdržanih. Čestitamo poročevalki in pa celotni pogajalski ekipi. Potem pa točka 7. Glasovali bomo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in sveta o spremembi direktiv 2008 skozi 94. 2009 skozi 38, 2002 skozi 14, 98 skozi 59 in 2001 skozi 23 v zvezi s pomorščaki. Gre za poročilo poročevalke Liče Ronculi. O treh amadmajih moramo glasovati skupaj. 1, 11 in 12 so to predlogi spremembe poročevalke. Gre za črtanje petega člena in prvega člena iz tega predloga, vsaj pri enajstem predlogu spremenj. Kdo je za, proti, vzdržani? To bomo preverili. Začetek glasovanja. Tout le monde a pu voter. Le vote est clos. Ste si glasovali? Konec glasovanja, torej. 18 za,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 proti, vzdržani bomo preverili. Preverjamo predlog spremembe 20, začetek glasovanja. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 24 za, 20 proti, eden je vzdržan, sprejeto. 21. predlog spremembe, Elizabeth Schröder gre za prošnjo glede črtanja člen 1, odstavek 1, člen 1, odstavek 3, izhodišnje direktive, kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili. Se upravičujem, vendar je to treba preveriti, saj ta dvorana ni pregledna v smislu štete glasov. Konec glasovanja. 19 za, 23 proti, 3 je vzdržani, zavrnjeno. Člen 2, 1 potem pa skladni člen 1.7. odstavek. Gre za predlog spremembe 7 poročevalke. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Člen 3.1, potem pa predlog spremembe 22, klodeta bele baldakino. Gre za črtanje besedila, kdo je za, proti, vzdržani. Mislim, da je to zavrnjeno, bomo pa preverili. Začetek glasovanja. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Ste vsi oddali glasove, konec glasovanja. 22 za, 23 proti, nič vzdržanih, zavrnjeno. Pri isti točki predloga imamo predlog spremembe 23, Elizabeth Schröder, kdo je za, proti, vzdržani, preverjamo, mislim, da je zavrnjeno, da. Osmi predlog spremembe, poročevalka, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo predlog spremembe 8, začetek glasovanja. Ste vsi oddali glasove, konec glasovanja. 18 za, 25 proti, 2 vzdržana, pravzor res zavrnjeno. Potem pa člen 4. 2, člen 3, odstavek 1, podstavek 1a novega besedila izhodiščne direktive. Gre za predlog spremembe 9 poročevalke, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 23 in vendar ne 24, kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili. Preverjamo 24. predlog spremembe. Začetek glasovanja. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Vse si glasovali, konec glasovanja. 24 za, 20 proti, 1 zdržan. 24 je predlog spremembe, je sprejet. Naslednja točka, 5. člen, odstavak 1, točka 2, 27 je predlog spremembe torej. Ne vem, na čigavo pobudo. 27. predlog spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 22 za, 23 proti, nič vzdržanih, zavrnjeno. Naslednja točka, 28. predlog spremembe po predlogu Elizabeth Schroeder gre za črtanje, gre za identični predlog spremembe kot 29. Eh, predlog spremembe, torej Klodet Abela Baldahino, kdo je za, proti, vzdržani. Predlog spremembe 28 Schroeder in pa 29 Baldahino sta zavrnjena. Potem pa predlog spremembe 30, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa vodna izjava 2 in predlog spremembe 2, brezpredmeten, tako kot 5 in 6. No, potem pa 13, Elizabeth Schroeder, kdo je za, proti, vzdržani, preverjamo torej predlog spremembe 13, začetek glasovanja. Vsi ste vdali glasove, konec glasovanja. 22 za, 23 proti, nič vzdržanih. Zavrnjeno. Potem pa obvodna izjava 5. Glasujemo o tretjem predlogu spremembe poročevalke, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Potem pa 14, klodeta bela baldakino, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Potem pa uvodna izjava 7 in sicer predlog spremembe 4, poročeval, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Uvodna izjava 10, 15 smo umaknili, potem pa gledujemo o uvodni izjavi 11, gre za predlog spremembe 16, kdo je za proti vzdržani sprejeto, potem ista avtorica 17, kdo je za proti vzdržani sprejeto, 18 za proti vzdržani sprejeto, 19 za proti vzdržani sprejeto. Potem pa še celotni predlog poročila elektronsko glasovanje, začetek glasovanja. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. 14 za, 22 proti, 9 vzdržanih. Konec glasovanja. Gospa poročevalka, se želite oglasiti pred eh, glasovanjem o zakonodajnem predlogu? mislim, da s tem ne bom začeli ravno zaradi tega, ker je bilo poročilo zavrnjeno. No. Najlepša hvala. Torej nimamo nobenega stališča več strani Evropskega parlamenta pri tem besedilu. Med naslednjim mandatom bomo morali preveriti, ali bo odbor potrdil predlog, kot bo uložen med naslednjim mandatom. Potem pa osmi, osma točka gre za izvrševanje direktive 96 skozi 71 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev, to smo ravno kar obravnavali. Euh, Dobro. Začenjamo z glasovanjem. O besedilu, kot je bilo potrjeno po pogajanjih z ekipo Evropskega parlamenta in pa svetu. Sveta, to je bilo potrjeno na Koreperu 27. februarja 2014. Na Koreperu je bilo potrjeno 5. marca. Začetek glasovanja. Gre torej za nominalni poziv. Je liberal de trop. En liberalec preveč. y a un ppe de trop et un libéral de trop. Eden poslanec ELS preveč, pa tudi en liberalec preveč. No, zadeve so urejene. Konec glasovanja. 30 za, 11 proti, 3 vzdržani. Čestitamo poročevalki, pa tudi pogajalski ekipi. Preden nadaljujemo z naslednjim glasovanjem, naj pojasnimo situacijo znotraj skupine liberalcev. Očitno je tukaj nekakšna zmeda. No, nekdo se je očitno pridružil skupini SD. Liberalci pa imajo sedež manj ravno zaradi tega, ker ne bi imeli člana tiste skupine v svojih vrstah, ki pa ni mogel biti nadomeščen. Taka je situacija. Liberalci imajo torej le pet članov in ne šest članov, kot bi bilo treba. Potem pa deveta točka. Glasovali bomo o zgodnjem neogovore delegirane uredbe komisije, to je treba še dopolniti. 233 skozi 2014 parlamenta in sveta gre za sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim. Glasovali bomo torej o delegiranih aktih, ki omogočajo izvrševanje določb sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim tekom naslednjega mandata. Šlo bo za elektronsko glasovanje brez pomenskega glasovanja. Začetek glasovanja. Thank you. tout le monde a pu voter le vote est clos ste vsi glasovali konec glasovanja 44 za 1 proti nič vzdržanih odločeno torej potem pa 10. točka uporaba sredstev evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji gre za zahtevo podjetja VDC tehnologije iz Italije. Kdo je za? proti. Kdo je vzdržan? Sprejeto. 11. točka uporaba sredstva Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji gre za ulogo podjetja oziroma družbe Grupo Santana v Španiji, kdo je za, proti vzdržanje, sprejeto. S tem smo zaključili z tem elektronskim glasovanjem. Tisti, ki morate zapustiti dvorano, vas prosim, da to storite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 chers collègues merci de prendre place parce que nous avons un nouveau point important prosim vas da zasedete mesta obravnavali bomo še eno zelo pomembno točko na dnevnem redu Bien. Au point 12. Dobro, 12. točka. Predstavitev predlagane direktorice Evropske ustanove za usposabljanje Madlen Serban gre torej za novi mandat v funkciji direktorice. Z drugimi besedami gre za agencijo ITF, katere sedeže v Torinu. Gospa Serban je bila izbrana oziroma jo je izbral svet upravljavcev leta 2009. Mandat naj bi trajal 5 let, 30. junija 2014 naj bi svet predlagal, oziroma eh, predlagano je bilo, da se podaljša mandat od tega datuma, torej 30. junija 2014, predlagani kandidatki, gospej Serban. No, o tem so me obvestili v obliki dopisa predsednika tega upravnega odbora 2. decembra lani. Glede na to, da so bili člani odbora že obveščeni o tem, naj pa nekoliko izrazim začudenje nad tem, da pravzaprav se odbor ni ustrezno obvestil o tem postopku. Deseti člen uredbe daje nekakšno pravno podlago in pravi, da direktore lahko povabimo k temu, da poda izjavo pred predstojnim odborom Evropskega parlamenta in da odgovarja tudi na vprašanja poslancev. Pod temi pogoji, torej mi je v veliko čast, da sprejmem gospa Serban med nami, poznamo, kako odlična kolegica, kako odlična direktorica je bila tudi v prejšnjem mandatu. Spoštovana gospa kandidatka, dajemo vam besedo za 10 minut, potem pa vam bodo poslanci zastavili določena vprašanja in potem bomo izmenjavali mnenja, vprašanja in odgovore. Gre torej za razpravo o opravljanju funkcije direktorice te agencije oziroma ustanove. Gospa kandidatka, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoča. Najprej se vam zahvaljujem. V veliko časti je meni, da sem za vami. Zahvaljujem se vam za vabilo, ki sem ga prejela za velikim veseljem rada sem tukaj z vami. Vsem se zahvaljujem tudi za veliko podporo, ki sem jo dobila med prejšnjim mandatom, ko sem že začela izvrševanjem te funkcije, funkcije direktorice agencije oziroma ustanove. Dosegli smo tudi zelo dobre rezultate in to po zaslugi tega, ker smo imeli tako široko podporo vseh evropskih institucij in tudi Evropski parlament je seveda najpomembnejša institucija, kot smo to vedno povdarjali. Z vašim dovoljenjem bi predstavil nekaj zamisli glede prihodnega mandata. Če se boste s tem strinjali, bom sama prevzela tole funkcijo. In to bom storila v angliščini, kot vsi že dobro veste. Z vami sem bila tukaj že med petimi letnimi predstavitvami oziroma obravnavami na začetku vsakega leta in predstavila tudi aktivnosti te ustanove in zamisli za prihodnost dejavnosti ITF-a. Skupaj z upravnim odborom smo sprejeli strategijo do leta 2020 in del te strategije je bil, da naj bi oblikovali umestno strategijo za obdobje 2014-2017, o čemer boste razsojili vi. Če mi boste torej dovolili, da nadaljujem z svojim mandatom, bom morala poskrbeti za to, da bomo dosegeli vse strateške cilje in pa indikativne dejavnosti za to obdobje 2014-2017. Z vašim dovoljenjem pa mi dovolite še kratek sklic na zadevne strateške cilje, kot smo sprejeli. Najprej se sklicujemo na okrepitev politike na osnovi dokazov v tem primeru se sklicujemo na politično analizo v prvi vrsti in želela bi omeniti, da v primeru te analize govorimo o vse sistemski analizi, pa tudi o tematski analizi področje. Drugi strateški cilj za obdobje 2014 do 2017 govori o posodabljanju sistemov z vidika vseživljenjskega učenja. Tretji cilj za to umestno obdobje oziroma perspektivo pa govori o večjemu pomenu določb, ko gre za socialno kohezijo. Tukaj bi želela povedati, da je ETF edina agencija Evropske unije, ki deluje v globalnem kontekstu Evrope. In zato želimo nekako unesti več življenja v našo politiko in omogočiti tudi izvajanje zunanje razsežnosti evropske politike na področjih poklicnega usposabljanja in vzpostavljanju povezav z trgom dela. In ravno zato delujemo izključno izven okvirov držav članic Evropske unije. Trenutno delujemo v 30 partnerskih državah, ki so del tega razširjenega območja, tukaj govorimo o Zahodnem Balkanu in pa Turčiji, prav tako delujemo v nekaterih državah, ki se jih podpira v okviru sosedskega partnerstva Južni in Vzhodni Mediteran oziroma Sredozemlje, tudi Vzhodna Evropa. Poleg tega pa delujemo tudi na področju Srednje Azije, kjer razvijamo instrument za razvoj in pripravo na nadaljno politiko. Tukaj bi želela torej povedati, da res razvijamo zunanjo razsežnost evropske politike, vendar pa v kontekstu zunanje razsežnosti, ki se že zdaj izvaja na ravni EU. Skušamo zagotoviti, da bomo zgradili most za dialog med državami EU in vsemi temi državami. Da ne bomo obravnavali le politike EU kot take, ampak da bomo skušali povezati države članice s partnerskimi državami na ravni interesov za določena področna, področna okvire. Kako naj bi torej upravljali vse skupaj na področju teh strateških stikov? Upravili smo analizo vsake dve leti v partnerskih državah, gre za turinski proces, ki se naslanja na kebenhavnški proces, ki se je zažel, začel v državah članicah leta 2002 in je na osnovi vseh ugotovljenih potreb vse države odločijo za krepitev politike na področju človeških virov. Nekatera tematska področja so še posebej pomembna. Misija ETF je to, da se zagotovi, da je poklicno usposabljanje res nekaj, kar bo podpiralo trajnostni razvoj vseh teh držav, okrepilo konkurenčnost in socialno kohezijo, ki naj bi bila zagotovljena za vse te države. In zato, kadarkoli govorimo o socialni koheziji in konkurenčnosti, gre tukaj za transverzalno delovanje na teh področjih. Specifična tematska področja pa govorijo o kvalifikacijah in pa sistemih, kvalifikacij, drugič upravljanje vetov, potem tretjič, social, a, tretjič e, trgovno usposabljanje, zagotavljanje kakovosti usposabljanja, potem zaposlovanje in zaposljivost, potem upoštevanje razsežnosti migracij in zadnje tematsko področje, pri katerem bomo aktivni v naslednjih letih in bomo z vašo podporo lahko to tudi izvrševali. Gre tukaj za podjetniško učenje in pa podjetniške spretnosti. Tukaj bo torej ETF nadaljeval s svojimi aktivnostmi. Vse to pa bo mogoče le, če bo organizacija oziroma ustanova lahko razvila mehanizme in instrumente, ki bodo omogočali ne le to, da se pridobi kakovostne rezultate, ki smo jih že identificirali, ampak da upoštevamo tudi kvantitativno, oziroma obratno, ne le kvantitativno, tudi kvalitativno. Z drugimi besedami moramo zagotoviti, da bo do rezultati del našega delovanja. V novem mandatu je novo to, da skušamo zagotoviti okrepljeno verigo podpore, ki jo vzpostavljamo za vse te partnerske države. Za ETF bistvenega pomena, da ugotovimo, kakšne so politične potrebe vsake države, prav tako pa je pomembno, da zagotovimo, da karkoli že opredelimo, je pozneje skladno tudi s podporo EU v okviru različnih instrumentov, ki se bodo uporabljali pri zadevnih državah. Ti instrumenti bodo torej na voljo država. Predpristopni postopki, sodelovanje, razvoj in tako dalje. In tukaj nas je skričen na 14. člen uredbe iz leta 2008-39. Komisija v sodelovanju z Evropskim parlamentom tako dalje naj bi zagotovila doslednost pri vzpostavitvi osnove za sodelovanje tako na ravni skupnosti, kot tudi na ravni sodelovanja s partnerskimi državami. ITF e sam po sebi ne moremo veliko doseči in zato sodelujemo tudi z predsednikom upravnega odbora ITF-a. E sodelujem tudi z Generalnim sekretarjem za izobraževanje. In sodelovanje skušamo zagotoviti na različne načine, z osredotočenim posvetovanjem v okviru strukturiranega dialoga. Združujemo različne generalne direktorate, pa tudi zunanje službe komisije, ter ugotavljamo, kaj lahko naredimo za to, da bi te države največ pridobile. In eh, GD enlargement in TEPCO naj bi prav tako zagotovili določena sredstva med tem programiranjem. ETF torej ne deluje le neposredno v teh državah, 20 odstotkov aktivnosti oziroma dejavnosti je podvrženo tudi programiranju in pa podpori komisije. Tako da zagotovimo, da bomo imeli določena priporočila glede tega, kaj naj upoštevamo pri programiranju. Zagotoviti moramo doslednost med tem, kar bomo opredelili. Uh, tem, kaj bomo naredili v smislu izgradne zmogljivosti, kaj bomo naredili na področju mreženja med državami članicami in partnerskimi državami in ugotoviti moramo, kaj komisija lahko naredi pri uporabi zadevnih sredstv. Glede upravljanja viro, upam, da bo ustanova še naprej dosegala izjemne rezultate, ki smo jim bili priče v zadnjih petih letih. Upam, da bo ustanova prav tako lahko pravilno izkoriščala svoja sredstva, proračunske dodelitve, da tukaj ne bodo dobre rezultate le zaradi dobrega upravljanja, ampak tudi dobre rezultate v smislu upoštevanja Evropskega računskega sodišča. Kako bomo uporabljali ta sredstva tako, da bomo ta čim bolje uporabljali? Če naprej pa mislim, da moramo razmišljati tudi o priporočilih notranje revizijske službe, kadarkoli nas obiščejo. Povedati pa moram, da se nomena revizija v zadnjih petih letih ni končala z kakšnimi posebnimi priporočili ali pa priporočili, ki bi pod vprašaj postavili zmožnost tega, da ustanova še naprej razpolaga svojimi viri. In zato smo lahko pomirjeni, ustanova vsekakor ima potencial, za nadaljne doseganje strateških ciljev za umestno obdobje, ki se je ravno kar začelo, torej leta 2014. Glede na to, da je ustanova tako pomembna in tako relevantna, pravzaprav edina izven okvira tega, kar je vezano na globalno Evropo, da bo še vedno lahko uporabljala obstoječe vire in sredstva in ne bo podvržena vrčevalnim ukrepom, ampak podvržena analizi prioritet tudi v prihodnih letih. Toliko torej z moje strani, to sem želela povedati, predlagati za naslednji mandat. Seveda vam bom na voljo v primeru, da boste želeli še kakšno pojasnila ali pa dodatne informacije. Hvala. Merci beaucoup, uh, de cette, uh... Hvala lepa za to zelo izčrpno predstavitev tega novega mandata. Elizabeth Moran-Šrtje potem Čerkas želi besedo. To je vse zaenkrat, kolegica Šrti. Hvala lepa, gospa predsednica. V imenu Evropske ljudske stranke bi se zahvalila gospe Srban za to zelo kratko in jedrnato predstavitev. Sedaj ste zelo dobro pozeli to problematiko, enako pa tudi delo v zadnjih petih letih mandata ste zelo dobro predstavili enako velja tudi za analizo ter pa delo prihodnosti. Ta Evropska ustanova za usposabljanje lahko odigra zelo ključno vlogo sedaj v času, ko je brezposelnost zelo hudo, problematično vprašanje v vseh državah članicah. Prej ste omenili sosedsko politiko na eni strani, torej pristopa nekaterih držav, na drugi strani pa to, kar se dogaja v Evropi. Naj najprej začne z Evropo, če dovolite. Potrebujemo prepričljive trdne podatke in moram reči, da jih je težko dobiti, ker ti se vse skozi spremenjajo. Leta 2014 so podatki gotovo drugačni kot leta 2009. No, ena izmed glavnih težav in zanima me vaše mnenje s tem v zvezi je naslednja. Namreč, kako pospešiti naše odzive, kako postati bolj odziven, če lahko tako rečem. Skratka, kaj spremeniti pri usposabljanju glede na potrebe, uh, glede na vedno večje potrebe, ki jih ugotavljamo eh, pri podjetjih, pri zaposlenih na drugi strani. Meni se zdi, da je to res zelo, zelo ključna tema. Seveda lahko tukaj imamo zelo dobre ideje, odlične načrte, ampak tukaj problem potem je tudi čas. Treba se ustrezno odzvati na to vedno večjo brezposobnost je res časovnica, pravi moment je zelo pomemben. In včasih je torej časovnica prisposabljena drugačna kot pri podjetju. Podjetje gotovo se mora odzivati hitrejše, kot pa poteka usposabljanje. To je prva točka, pri kateri želim vaše mnenje. Kot drugo, kako poskrbeti za to, da bodo zaposleni v podjetju spremenjali svoje delovanje, se bolje usposabljali, da bi na ta način izboljšali kakovost delovnih mest na koncu. Ob čemer je tudi treba vedeti to, da imamo danes cilje v EU 2020 in moram reči, da za marsikoga so možnosti zelo majhne, sploh pri eh, manj kvalificiranih na vrhu piramide, pa je pravzaprav pomankanje kadrov, sploh pri najviše kvalificiranih. Kako bi vi lahko bili ključni akter pri tem? Namreč vse skupaj gre proti vrhu piramide, proti najbolj kvalificiranim delavcem. To kot prvo. Tudi to je tema, ta druga tema, ki jo moramo razrešiti, kajti če tega ne bomo razrešili, potem bomo vedno znova um, imeli težave z brezposobnostjo vedno znova bomo zašli v slepo ulico. Potem kot tretje, kaj lahko storimo bolje, zato da bi podprli vaše prioritete za vse države članice? Kaj bi lahko storili za to? Kako bi lahko dosegli večje sinergije, ko pa vidimo, da imamo tukaj številne stopne, najprej analize, vaše narize, potem naši akti in potem na koncu realnost v praksi. Tudi tukaj mislim, da lahko dosežemo marsikaj, torej doseči boljšo sinergijo. In še zadnje vprašanje. Prej ste govorili o priznavni kvalifikaciji že dolgo časa se govorimo o tem, govorimo o tem ampak eh, mislim, da nismo zadosti učinkoviti pri tem priznavanju. Mislim, da tega koncepta nismo uspeli vključiti v prakso. Zakaj je to tako? Zato, ker smo preveč akademski pri tem in se nismo zadosti približali praksi. Morda je to problem. No, gotovo pa je to zelo dober mehanizem, ampak ta mehanizem mislim, da ni dosegel vseh učinkov, ki si jih želimo pri tem potrebovanju kvalifikacij. Tukaj sploh mislim naprimer, na nekatere socialne skupine, ki so imele hude težave zaradi krize. Tukaj sploh mislim na ženske. Te ženske pridobijo zelo visoke poklicne kvalifikacije, ja, ampak na koncu um, se jim to ne prizna v njihovem življenjepisu, vsaj neustrezno. Toliko z moje strani, ta štiri vprašanja za vas in hvala lepa, gospa predsednica, da ste mi dali besedo pri tej točki. Sampan, hvala lepa za besedo. No mi kot Evropska ustanova za vzpostavljanje ne delujemo v državah članicah, tukaj se sklicujemo na izkušnje iz partnerskih držav. Gotovo pa so te izkušnje zelo podobne tistim izkušnjam iz držav članic. Morda se bo komu zdelo, um, da so različne, ampak mislim, da so zelo podobne. Torej veljajo tudi za države članice. Ko govorimo o brezposelnosti in pa o rešitvah, ki temeljijo na dokazih, je jasno, da najprej moramo zbrati vse te dokaze, vso gradivo. Kako bomo potem popravili vse te zadeve. To je pa potem drugo vprašanje. Kot prvo, dejali ste, da je tukaj časovnica zelo pomembna. Če delujemo na področju politik in pa spremembe sistema, no, sprememba sistema gotovo zahteva nekaj časa. Brezposobnost pa je problem danes, ljudje živijo danes. Sedaj pripravljamo ukrepe za številne države in predvsem si želimo čim hitrejšo spremembo trenutnih razmer. To je eno. In kot drugo, želimo tudi spremeniti sistem v celoti, kajti mislim, da je bolje delati na preventivi, kot pa da sistematično potem delamo na kurativi, torej na tistem, kar sistem slabega povzroči. Slabosti za prihodnost. Torej pri obeh, pri kratkoročnem roku, kot pa tudi pri srednjeročnem roku, lahko rečemo, da ni pravega dialoga med obeme torej med um, tistimi, ki razvijajo kvalifikacije, usposobljenost in pa ki zaposlujejo. Že leta govorimo o tem in moram reči, da niso vsi pripravljeni na sodelovanje. Na obeh stranih to velja. Imeli smo veliko dobrih izkušenj sicer, veliko dobrih praks že imamo, ampak nič ni sistematičnega, to je težava. In zato moram reči, da je prav srečno ključje, ko vidimo, naprimer, da brezposobni državljani vendar lahko ima kakšne koristi od tega. Tukaj ne omenim usposabljanje, tako formalno kot neformalno in to usposabljanje moram reči zelo konzervativno in togo, rigidno. Zakaj je to problem? Zato, ker marsikdo ne ve, kako ukrepati, nimajo znanja, nimajo informacij. In moram še enkrat omeniti, partnerske države, naše Evropske ustanove za usposabljanje. Zakaj se marsikdo ne želi spremeniti? Zato, ker ni pravih naložb v usposabljanje učiteljev. Ne vedo, kaj sploh početi in njihov poklic ni ustrezno uveljavljen v družbi, ni cenjen. Torej, ne smemo meniti, da oni zagotovo vedo, kaj je treba storiti. Potem na drugi strani pa imamo podjetja, številna podjetja še vedno razmišljajo na način, češ, da je ta dejavnost um, del njihove humanitarne usmerjenosti ali pa socialne odgovornosti. Ne, mislim, da moramo podjetjem poslati drugačno sporočilo. To ni nekakšno humanitarno delo, to je njihova obveznost. Morajo poskrbeti za to, da gojijo dialog z vsemi drugimi akterji, torej s tistimi, ki usposabljajo med drugimi. Prav tako mislim, da tisto, kar smo gotovili pri partnerskih državah, je dobra rešitev. Naprimer, um, to učenje na temelju dokazov. Moraš upoštevati dokaze um, in jih pregoditi trgu. Prav tako mislim, da moramo podpreti vse tiste, ki se usposabljajo. Na eni strani tukaj imamo samo zategovanje pasu, samo vrčevanje in to pač ne bo pomenilo napredka. Moramo tudi zagotoviti večjo podporo za te delavce. To je torej zelo pomembno. Kot rečeno, časovni okvir podjetij ni isti okvir kot um, tisti od uh, usposabljanja, ampak na vsak način je treba približati te časovne okvire. Potem zaposlene, ti imajo kvalifikacije, kot jih pač imajo in moramo vedeti, kakšne so te kvalifikacije. No, nažalost, v partnerskih državah ni ravno pregledno, kakšne kvalifikacije imajo nekateri. Imamo različne certifikate, različne diplome in ta sistem um, ni pregleden. Nekatere diplome niso le pregledno izdane, kar potem pomeni, da ta raven usposobljenosti ni ustrezno priznana. Morda včasih zaradi novih tehnologij potrebujemo drugačne kvalifikacije, ampak oni ne vedo tistega, kar mi vemo um, in obratno in zato je težko načrtovati. Zato sedaj poskušamo pomagati partnerskim državam in želimo, da bo to znanje, da bodo te veščine čim bolj jasne in pregledne. Tukaj se že navezujem na vaše četrto vprašanje glede priznavanja eh, izkušenj in kvalifikacij. Tukaj moramo spostaviti mehanizme za to, da bi ugotovili, kaj zaposleni um, imajo, kakšne so njihove veščine, kakšne so njihove kvalifikacije um, iz praktičnega usposabljanja, kot tudi iz izobraževanja. Torej, če tega ne vemo, potem je ne mogoče vzpostaviti nove programe. Kje pa je tukaj težava? V partnerskih državah je glavni problem v tem, da moramo zagotoviti ustrezno kakovost teh mehanizmov. Tukaj se pojavlja veliko tveganje tega, da bi imeli ogromno teh certifikatov, Lahko imamo pravno certifikat, ampak na drugi strani pa ne bo zagotovljena kakovost. To je potem problem. Ja, seveda lahko nekaj priznamo, ampak potem bodo vsi imeli takšne kvalifikacije. Ampak ne bo pa to noben dokaz kakovosti, kar potem pomeni, da bomo gojili nova pričakovanja, ampak na koncu bo pa realnost čisto drugačna in trg dela tudi ne bo zadovoljen na koncu s temi priznanji kvalifikacij. Skratka, če se lotimo tega, potem bi to morali storiti vse države članice. Ne vem, kdaj bo to, sedaj lahko sanjamo o tem, kdaj bomo imeli uskleno delovanje vseh držav članic na tem področju. Ampak vseeno verjamem v prihodnost, vseeno verjamem v to, da bo evropski projekt dobra rešitev za našo celino tudi na tem področju. In upam, da bo ta koordinacija možna, da bomo še vedno nadaljevali s tem delom in da bomo dosegli večje sinergije. In upam, da bo Evropa tukaj enotna in da bo tudi nastopila enotno. Moram reči, da res tukaj moramo storiti ogromno. To je še toliko bolj očitno, ko delamo naprimer v Ukrajini ali v kakšni drugi državi. Morda se da je to precej žgoče vprašanje. Potem enako velja tudi za države kot um, arabske države. Tam naprimer vsi potrebujo več Evrope in potrebujem res več Evrope, moram to podariti. Upam, da sem odgovoril na vaše vprašanje. Hvala lepa za besedo. Hvala lepa, kolega Zerkas. Hvala lepa, gospod Srban. V imenu socialistov bi rad dejal, da res opravljate odlično delo v tej ustanovi za usposabljanje in rad bi vas podporil pri tem. Upam, da boste lahko čim bolje uveljavili te strategije, ki so zastavljene tudi v okviru EU 2020 in upam, da lahko tudi potem opravite umestno delo do leta 2017. Naj bo zelo jasno. res upam, da boste lahko nadaljevali s svojim delom. Vam bom poskušal pomagati pri tem. Mi v bistvu želimo spremeniti tisto, kar um, ni v redu, želimo pa ohraniti tisto, kar je v redu. Torej smo na nek način konzervativci, ne pa socialisti. Ampak kakorkoli že, sedaj je vsakomor jasno, vsaj tistim, ki želi to vedeti, da je zelo pomembno za prihodnost Evrope, za prihodnost vseh držav, da dejansko v to področje investiramo več. Naša prihodnost je odvisna od mladih. Če mladi ne bodo imeli prihodnosti, potem bo prihodnost vseh ogrožena. Torej, to je medsebojna soodvisnost. Tudi evropska blagovna znamka se mi zdi zelo pomembna. Ta blagovna znamka mora biti ključna za vse, na vzhodu, na zahodu, za vse. Nima smisla, da bi sodelovali na splošno, če bomo imeli še vedno 28 različnih politik. Moramo imeti neko skupno evropsko vizijo. To je nujno. Evropa mora pomeniti dodano vrednost. Prav tako tudi potrebujemo vizijo, skupen pogled na prihodnost. Morda smo tukaj srednjeročen igralec na globalnem odru, vsaj zaenkrat, ampak ne želimo, da je Evropa samo uh, mehka moč, ne želimo več, eh, marsikaj lahko storimo, imamo svoj socialni model in želimo, da bo ta zmagal v globalni bitki. In tudi vi tukaj igrate zelo pomembno vlogo. Vi pomagate ljudem pri usposabljanju in spodbujate na boljše prakse. Morda vaša naloga ni ravno spektakularna, ampak to, kar vi počnete, je zelo pomembno in preprečujete konflikte v praksi. Bolje je, kot rečeno, preprečevati, kot pa potem eh, nekaj popravljati za nazaj. Konflikti so pogosto rezultat pomankanja vere v prihodnost. Ni pravega dostojanstva posameznikov, ni delovnih mest, ni dostojnih delovnih mest. In ljudje so obupani, zato potem to vodi v konflikte. Če so ljudje obupani, potem jasno bomo imeli socialne rede, bomo imeli konflikte in tako dalje. Morate nadaljevati s to nalogo morda to ni ravno veličastna naloga, ampak mislim pa, da je izjemno ključna. Pa še nekaj bi rad podaril. Tukaj ne gre za nekakršno radodarnost. To ni razlog za sodelovanje. Ne. Stvar je v tem, da um, ko nekoga nekaj učimo, se tudi sami marsikaj naučimo. Sedaj vidimo, kaj se dogaja po evropskih ulicah in vidimo socialne rede, praktično zlom nekaterih v družbi. In sedajšnja situacija v Evropi je podobna tisti iz nekaterih držav razvoju. Ljudje so izgubili svoje delovna mesta, se ne usposabljajo za dosti in sedaj imamo veliko delavcev z malo veščinami, podobno, kot bi videli v kakšni državi, kot je Turčija ali pa v kakšni drugi podobni državi. In zato me zanima tole, kako bi lahko poskrbeli za to, da um, ljudje pridobijo nove veščine. Tukaj imamo celotno Evropo, nimamo samo Nemčije, nimamo samo Švedske, ampak še marsikoga drugega. Marsikdo na portugalski ali pa kje drugej že dolgo časa brez službe, kako bi to lahko izboljšali, kako bi lahko tudi to povezali um, z nekakšnim tretjim svetom znotraj Evrope. Tudi to je del Evrope, kako pa njim pomagati, kako njim pomagati k boljšemu usposabljanju, k učenju, k izobraževanju. Torej, kot rečeno, v Evropi moramo bolje sodelovati med sindikati in delodajalci. Potrebujemo čim boljše sodelovanje um, v Evropi, kajti če tega ne bomo uspeli doseči, potem bo vse za manj v Evropi. Hvala lepa. Hvala lepa za te prijazne besede. Ja, kot rečeno, skupaj moramo sodelovati, potem lahko ga dosežemo, sicer pa pač ne bo šlo. In zato se vse skozi prizadevamo v naši ustanovi. Predvsem delamo v državah, kjer je socialno-politični kontekst nestabilen. In v takšnih pogojih je težko narediti korak naprej brez nekakšnih srednjeročnih strategij in politik. Napak državljani potrebujo boljšo prihodnost ali pa možnost takšne prihodnosti. Ponavadi si tega želijo v svoji državi izvora. Je pa res, da je potem migracija ravno rezultat takšnega pomankanja upanja v teh državah izvora. Tudi migracija je tukaj torej zelo pomembna. Tukaj mislim na zakonito migracijo. Tudi ta je zelo pomembna za veščine in usposabljanje. Prejšnji teden je potekal dogodek, ki ga je eh, pripravila komisija z eno državo članico in sicer šlo je za tiste, ki se ne usposabljajo oziroma niso na delovnem mestu. Komisija je pripravila ta dogodek in Prvič se je zgodilo, da so tudi partnerske države sodelovali na tem dogodku, no, tudi naša evropska ustanova je k temu pripomogla in potem so proučevali to situacijo. Leta 2013 je bilo prvič, prvič to mogoče storiti. Nekatere partnerske države so prvič sloh razpravljale o teh razmerah, kajti prej pač niso imeli časa, niso imeli priložnosti, da bi govorili o tistih, ki niso del usposabljanja oziroma nimajo služb trenutno. Sedaj se je to zgodilo ravno zaradi tega kazalca brezposobnosti. Kaj sedaj vidimo? Predvsem je problem pomakanja informacij, to sem že prej povedala. Te države pripravlja svoje politike v zelo nejasnih razmerah, na zelo nejasen način, kajti nimajo ustreznih informacij kot podlage za svoje odločitve in tudi Evropa, mislim, lahko stori marsikaj za njih. Kaj lahko stori? Torej, želimo te dokaze in želimo politike, ki bodo temeljene na dokazih in to politiko moramo nadrevati. Kajti, če ne bo teh dokazov, potem eh, bodo te odločitve v državah, partnericah, eh, čisto slučajne in ne bo pravih argumentov za te odločitve. To je pomembno. Kot drugo, nekateri nimajo službe in treba je analizirati, zakaj je to tako. In samo 11 od 13 držav je bilo takih, da smo lahko izračunali število teh, ki nimajo delovnega mesta oziroma um, niso usposabljeno oziroma izobraževano. Torej, teh ljudi, ki nimajo nobene prihodnosti, je zunaj Evrope dvakrat več kot pa v Evropi. Zato moramo pri teh partijskih državah tako ukrepati. Kako? Tako, da ugotovimo, kdo so ti ljudje, kdo niso na delovnem mestu oziroma niso del izobraževanja ali pa usposabljanja, ker ti statistike niso dovolj. Tukaj so to ljudje in moramo ugotoviti, kakšen je profil teh ljudi, ki um, so torej v tem položaju. Sedaj že sodelujemo s temi državami, bomo to tudi nadaljevali v naslednjem letu, v tem letu. Kaj je tukaj glavni cilj? Na eni strani imamo nekakšen univerzalen pristop, oziroma to, da prenašamo rešitve iz ene države v drugo državo, ampak to ni dovolj. Moramo pripraviti različne rešitve, ki bodo prikrojene posamični državi. No, ampak zato tudi potrebujemo socialno razsežnost vsem tem. Ne moramo samo ustrajati na ekonomski razsežnosti. Ne, moramo tudi gledati na socialno razsežnost. No, saj ne rečem, da smo pri ekonomski razsežnosti ogromno dosegli, ravno obratno. Sedaj mislim, da moramo še vedno nadaljevati s skupnim razmišljanjem s partnerskimi državami o tem, kakšen je najboljši model torej pri tem socialno-teritorijalnem razvoju. Kako poskrbeti za to, da bomo ustvarjali nova delovna mesta? Kaj ti sedaj? Ja, beležimo določeno rast v nekaterih državah, prej ste omenili Turčijo, ponovno se vračam na Turčijo, ampak eh, ta rast ni ravno zelo eh, velika, oziroma ni veliko novih delovnih mest v teh državah. Moramo torej zbrati vse glavne akterje v teh državah in ustvariti nova delovna mesta, dostojna delovna mesta, Ti ljudje morajo tudi imeti ustrezno usposabljanje za konkretno delovno mesto. Ker ti lahko nekdo nadaljuje z usposabljanjem, ampak čemu, če na koncu ne bo delovnega mesta za to? Kot rečeno, moramo se usredotočiti na nadaljne usposabljanje in pa predvsem na dokaze, ki so podlaga za to. Upam, da sem odgovorila na vsa vprašanja. Sedaj pa Elizabet Šreter, prosim. Ja, Finank. Hvala lepa. Zelo zanimivo je bilo slišati, da niste omenili samo formalnih rezultatov nekega usposabljanja, ampak tudi neformalne uh, kvalifikacije, kajte to je velikansko sivo polje v Evropski uniji, zlasti pa o tem tudi ni analiz. Kadarkoli o tem govorimo, tudi v volivnih okrožjih, me debelo gledajo in ljudje sprašujejo, ja, kako pa naj to preverjamo. In mislim, da igra vaša agencija tukaj zelo pomembno ulogo, kajti to področje je treba tako urediti, da bodo države članice dobile smernice. Zato, da bodo spremenile v konkretno obliko to, kar smo tukaj sprejeli. Ne pa, da zadeve potem enostavno odložijo v predale. To je zelo eh, povezano tudi s spoli. Če pomislimo na to, kakšen je položaj potem uh, ugotovimo, da imamo še vedno generacije žensk, ki so se na neformalen način veliko naučile in te dejavnosti ne predstavljajo uh, nobenega formalnega usposabljanja in tudi nobenega univerzitetnega študija, imajo pa ogromno znanja, ogromno sprednosti, ki niso nikjer priznane. In eh, če se lotijo nekega poklica, to na noben način ni priznano. In mislim, da je pred nami velika naloga, da bi v zvezi s tem izdelali konkretne predloge, kaj bi lahko komisija storila. Zato, da bi podjetja tudi začela priznavati takšno zbrano neformalno znanje. In zanima me, kaj konkretno nameravate storiti na tem področju. Hvala lepa za to vprašanje. Ja, to je zelo relevantno vprašanje. Tudi za partnerske države. Torej, zakaj je tako ključno to doseči? Vidimo, kaj se dogaja v državah članicah, to je eno. Potem v partnerskih državah pa je neformalen sektor zelo obsežen, torej neformalen sektor za usposabljanje in za gospodarstvo. Tisti, ki so del tega sektora, nimajo nobenih možnosti za kariero, ker pač ni priznavana teh kvalifikacij oziroma stvari, ki jih dosežejo na splošno. Kot rečeno, tukaj delamo na področju kvalifikacij, to poskušamo izboljšati in poleg tega želimo tudi temu pridružiti druga evropska orodja, ki smo jih razvili v, v preteklosti, naprimer um, takšno učenje v neformalnem kontekstu. Učenje je, je eno, um, to je lahko tudi neformalno učenje, lahko gre tudi za učenje um, na delovnem mestu ali pa v prostem času. Imamo zelo dobre smernice in pa dobre izkušnje v Evropi in to seveda poskušamo vedno izkoristiti. Pogledamo si države članice, ki so pripravljene na sodelovanje s partnerskimi državami in potem poskušamo razložiti, kako to gre. Največja bojazen za partnerske države je trenutno povezana s tem, da ni pravega sistema priznavanja kakovosti za certifikacijo teh veščin oziroma usposobljenosti. Zato delo upravljamo tudi zato, da to kakovost tako lahko vključimo in pa priznamo oziroma upravljamo v teh partnerskih državah, kajti potem je problem tudi korupcija. Nekateri so dejansko dosegli zasluge, dejansko imajo te kvalifikacije, so jih formalno dosegli ali pa neformalno dosegli. To je eno in potem imamo tudi ljudi, ki imajo certifikate, ki ne pomenijo nič. Pravzaprav sploh ne vemo, kaj piše na teh eh, spričevalih oziroma certifikatih. In prav zato si tukaj prizadevamo tudi na tem področju. Torej, kot prvo, ne želimo škodovati tistim, ki so upravičeno pridobili te kvalifikacije. Samo zato ker država ni poskrbela za ustrezen sistem. Na drugi strani pa tudi želimo, da se ne bo izdalo neupravičenih spričeval in certifikatov, kot se je to dogajalo v preteklosti. Tudi državljani sedaj plačujejo zapitek iz preteklosti, naprimer tisočletni razvojni cilji v arabskih državah so se nanašali na države, ki ne bi počele vse v svoji moči za to, da bi dosegli boljši dostop do osnovnošolskega primarnega izobraževanja v teh državah. Morda potem tudi sekundarno izobraževanje. Z kvantitativnega vidika je bilo vse rešeno in vsi smo zadovoljni. Ja, ampak kakovost teh dosežkov pa je zelo nizka. Zato ljudje tam nimajo ustreznih kvalifikacij iz tega usposabljanja, zato ker nima dobre podlage za to, kar se sploh mora naučiti. Zato je jasno, da ne želimo razširati teh praks, certifikatov in pa diplom, če pa to ne zajema pravih veščin. Ne želimo sedaj tega še posploševati še tudi na certifikate za neformalno izobraževanje oziroma usposabljanje. Res je to, kar ste povedali, tega ne podcenujem. Nekateri niso imeli dostopa do izobraževanja, naprimer ženske so že take, mlade ženske, tudi odrasle ženske. Na vzhodu Evrope so problem ne samo mladi, ampak tudi odrasli in tudi njih poskušamo usposabljati. Marsikdo je pridobil številne veščine, veliko znanja, ampak nima pa možnosti, da bi dobili dokazila za to. Tudi na tem delamo. Prav posebej se še osredotočamo na države, ki že imajo nekatera partnerstva mobilnosti z Evropsko unijo, kajti iz tam prihajajo tudi zakoniti priseljenci in treba je priznati njihove veščine, če se tak človek odloči, da bo šel v tujino in tam poskušal delati. Zato res moram podariti, da je to zelo vroč kostan in um, prav v naši ustanovi se veliko ukvarjamo s tem. Hvala lepa. Še kdo drug želi besedo? Ne. No. Gospod Sedan, draga kandidatka, res hvala lepa, da ste prišli. Mislim, da je jasno, da je bila sprejeta dobra odločitev, oziroma da je bil podan dober predlog sveta guvernerjev za usposabljanje. O celotem mandatu je Evropski parlament lahko se skozi videl, kako zelo ste zauzeti, kako zelo dobro znate analizirati to situacijo in pa kako dobro ste upravljali svoj mandat. Prav tako ste znali zbrati okoli sebe vse ustrezne akterje, tudi ta parlament. Tukaj v parlamentu nasplošno. Moram reči, da včasih kdo postala pod vprašaj samo vlogo agencije. To velja tudi z proračunskega vedika. Marsikdo reče, ne vem, zakaj sploh potrebujemo te agencije, ampak vi pa ste pokazali, da lahko agencija doseže veliko in da ima veliko dodano vrednost. To velja tudi sedaj za to obdobje. Sedaj ko vidimo, kakšni so nekateri dogodki v um, državah, ki so del sosedske politike. Prav to kaže, kako pomemben je vaš mandat. Malce si poglemo v zgodovino. Vi ste dedič um, konfederacije, um, ki jo želel že François Mitterrand. In želel je, da bi ob robu Evrope imeli tudi ozemlje, kjer bi Evropa lahko bolj sodelovala s temi državami, tako da bi lahko potem potencialno um, krepili diplomacijo. Mislim, da ste prej v predstavitvi tudi omenili, kakšno je trenutno stanje, da namreč ravno takšno sodelovanje še toliko bolj potrebujemo, kot pa kadarkoli prej. Klasična diplomacija, če lahko tako rečem, čeprav je res, da v evropski politiki ni klasične diplomacije, skratka, klasična diplomacija mislim, da je naletela na kar hude ovire. In to, kar vi počnete s svojo agencijo, mislim, da lahko samo izboljša situacijo in poveča ozaveščenost. Predvsem si želimo boljše Evrope za vse in sicer v okviru te sosedske politike, torej tudi um, v, pri temah, ki so v pristojnosti vaše agencije. Se vam zahvaljujem v imenu vseh in seveda vam tudi dajem besedo, da zaključite to razpravo in potem um, še par besed o samem postopku. Torej, prosim. Hvala lepa. Ja, prostane mi samo še to, da se vam zahvalim. Ne samo za danes, ampak za preteklih pet let, ki so bila zelo intenzivna. Delamo to, kar ljubimo. Res eh, smo polni zaupanja v ta mandat. Ja, prepričani smo o koristnosti te agencije in mislim, da nismo edini. Tudi zunaj te dvorane so številni, ki vidijo, vidijo v nas eh, ustanovo, ki je zelo potrebna. Kmalo bomo praznovali 20. obletnico agencije in to nas eh, napelje k razmisleku o 90-ih letih, ko je bila sprejeta odločitev o ustanovitvi te agencije. Takrat se je spremenila geografija Evrope, padel je berlinski zid. Žal zidovi med državami še vedno ostajajo. To, da mislim, da bi morali v tem sopovezanem svetu bolje razmisliti o tem, kako bi lahko sodelovali. Leto 2014 pa nas spominja tudi na Sarajevo uh, pred stotimi leti, ko se je začela prva svetovna vojna. Leta 2014 pa opazam, opažamo, da v nekaterih eh, partnerskih državah um, ni veliko stabilnosti, potrebujemo veliko miru, zato da bi lahko skupaj korakali naprej. Zakaj tako zaupam temu projektu? Upam, da bomo skupaj dovolj modri, da bomo imeli vizijo za naprej skupaj sa našimi sosedskimi državami. Naša ustanova si bo še naprej prizadevala za to, z menoj kot direktorico ali brez mene. Tako da zelo sem zavezana k nadaljevanju svojega dela. Hvala. Sodim samo. ja, vemo, vemo. Hvala lepa za to. Sedaj pa še postopek. Bom pisala svetu govornjarjev, da jih seznanim s to predstavitvijo in pa da povem, kako smo ocenili to predstavitev. Sveda boste tudi koordinatorji dobili to pismo, tako da boste lahko še kaj dodali, če želite, oziroma kaj popravili morda. Pripričana sem, da bo tudi naslednik oziroma naslednica lahko sodelovala dialog, ehm, nadaljevala dialog. In pripričana sem, da bo vaš mandat zelo dober. In če lahko še ostanete tukaj um, nekaj časa, bi bilo to odlično. Bomo potem se sestali tudi po sestanku. To je, kot rečeno, zadnji sestanek našega odbora. In se vidimo še po sestanku. Torej, smo končali s to točko na dnevnem redu. In se danes čaka še zadnja točka. Predstavitev komisije. Predloga. Evropska komisija iz 17. januarja. Gre za uredbo parlamenta in sveta glede Evropske mreže služb za zaposlovanje. Gre za dostop delavcev do storitev na področju mobilnosti in nadaljne po povezovanje trgov dela. ta predlog je del svežna ukrepov, s katerimi bi pospešili prost pretok delavcev. Kot rečeno, tukaj smo se še zapletli v težave z grškim predsedstvom, se še pogajamo, ampak upoštevamo tudi proračunski postopek, še poseben poročilo Easy. koordinatorje smo se odločili, da ne bomo določili poročevalca za to besedilo, kajti v vsakem primeru postopka ne bi mogli še pravočasno zaključiti. Komisija predvsej pozno predstavlja ta predlog. Pravzaprav smo ta predlog čakali že kar nekaj časa prej. Predvsem smo tudi proračunski postopek um, vezali na ta predlog. In na koncu so se koordinatorji odločili, da bodo pustili to ob strani, torej pustili to za naše naslednike v naslednjem mandatu parlamenta, kar potem pomeni, da bo sedaj še kar nekaj časa uh, ostalo in še ne bomo slišali te predstavitve. Škoda, ja, ampak zdelo se nam je, da bi bilo pametno, da damo komisiji možnost, da vendarle sedaj to že predstavi, da predstavi, kakšna je vsebina tega predloga tudi parlamentu, tako da bi tudi mi vedeli, kakšni so tukaj cilji. Žaki Moran, vodja enote za mobilnost in pa službe za zaposlovanje v Evropski komisiji, vam dajem besedo za to, da predstavite ta predlog uredbe, prosim. Merci, madame la présidente. Hvala lepa, gospa Predsednica, hvala lepa, da ste nadali možnost, da predstavim ta predlog komisije glede Euresa. Naj na kratko predstavim nekaj elementov v kontekstu, zakaj smo se torej sploh odločili za ta predlog in potem naj povem še, kakšne so glavne smernice pri tem predlogu. Najprej širša slika, kontekst. To temelji na 46. členu pogodbe, to nam daje pristojnosti, da se vzpostavi mehanizme, in pa da se uskladi razpise ter pa možnosti za poslovanje. Ta člen 46 je povezan tudi z 45. členom in ta predvideva prost pretok delavcev. Ta moramo omogočiti evropskim državljanom, da gredo v drugo državo članico in da tam delajo brez diskriminacije na podlagi državljanstva. Te pravice so tudi zapisane v uredbi 492 skozi 2012. Tudi o tem smo govorili v zadnjem času zaradi predloga direktive za izvajanje teh pravic EURES. Obstaja že kar nekaj let. Vzpostavili smo ga zato, da bi omogočili delavcem iz države članice, da pridobijo informacije o razpoložljivih delovnih mestih v drugih državah članicah in zato, da bi omogočili delodajalcem iz ročne države, da pridobijo tudi dostop do življenopisov drugih iskalcev zaposlitve iz drugih držav članic. Eures torej je vezana sodelovanje med javdi eh, za zaposlovanje, med zavodi za zaposlovanje z držav članic in predvsem tukaj tudi želijo odpraviti jezikovne ovire ter delati na čezmeni ravni. Sedajmo okoli 2-3 milijona posvetovanj preko Eurasa vsak mesec, 30 tisoč delodajalcev je registriranih na tem portalu, tako da tudi lahko pridobijo ti življenopise potencijalnih zaposlenih. Prav tako imajo tukaj tudi 900 svetovalcev v Eurosu, ti svetovalci se skozi um, navežejo stike 150 eh, tisoč stikov um, na mesec in to na koncu to prevede v 50 tisoč um, novih zaposlitev na leto. Torej vidimo, kako deluje ta mreža. Eures, um, no, kljub temu se je izkazalo, da vendar lahko še bolje izkoristimo mobilnost v Evropski uniji, da so tukaj še vedno določene pomakljivosti. Seveda se vsak posameznik eh, odloči, kam oditi, ali bo odšel iskat delovno mesto v drugo državo članico ali ne. Ampak kakorkoli že, vidimo, da je gospodarska slika med državami zelo raznolika, nekje 5 odstotkov brezposobnosti, nekje 27 odstotkov, torej velike razlike. In kljub temu državljani ne odhajajo v druge države dovolj. In naj vam tukaj še povem eno številko včasih vprašamo evropske državljane o tem, ali so zainteresirani za večjo mobilnost ali ne. 20 odstotkov pravi, da se zanimajo za čezmejno mobilnost. Med temi 20 odstotki imamo kar velik delež, 1,2 odstotka državljanov, ki pravijo takole. Ja, um, imam res namen, da gremo v drugo državo članico Evropske unije v teku tega leta. Potem Na koncu pa se samo 0,2 odstotka teh to dejansko um, stori. Torej, na eni strani imamo velike želje, um, kaj storiti, potem realnost pa je precej drugačna. 20 odstotkov se jih zanima, potem uh, 0,2 odstotka na koncu pa samo dejansko odide v drugo državo tekom leta. Potem so tudi delodajalci v problematičnem položaju. 40 odstotkov teh uh, delodajalcev pravi, da imajo težave pri iskanju novih delavcev, ki bi imeli ustrezne kvalifikacije za konkretno delovno mesto. Prav tako je problem tudi staranje prebivalstva. 18 um, milijonov ljudi um, manj bi bilo zmožnih dela v naslednjih 20 letih, kar pomeni, da bo potem um, pomankanja delavcev še toliko več. To bo še toliko bolj pereč problem. Vidimo, da so nekateri mehanizmi privlačni, ampak kljub temu se zdi, da je treba še um, izboljšati delovanje Eurasa, tako da bi Euras lahko še bolje deloval in da bi lahko podprli pravi evropski trg dela. Predlog komisije se nanaša na to, da bi omogočili to krepitev sistema. Obenem pa bi tudi utrdili glavne pravne temelje mreže Eures. Trenutno se to sklicuje na drugo poglavje um, uredbe 4.2.2012 in pa potem tudi sklep komisije iz 16. novembra 2012. Potem pa še vsebina tega predloga. Naj podarim šest vidikov. De la, de la promis... Prvi vsebinski element zadeva krepitev vloge Euresa. S tem naj bi bolje prilagodili evro trenutnemu stanju na trgu dela, še posebej vključili tudi tehnološki razvoj, raznolikost tehnoloških sredstev in pa komunikacijskih izmenjav. Vključiti moramo tudi vedno več novih oblik zaposlitev. In reforme v teh členih 14 do 17 predvidevajo vzpostavitev nove tehnološke platforme, ki bo omogočala vključevanje novih funkcij in pa spodbujanje večje interaktivnosti, še posebej v smislu dialoga in pa izmenjave informacij. Drugi zelo pomembni vidik reforme je zagotoviti, da bomo v okviru Eurosa lahko spodbujali bolj izčrpno izmenjavo, ko gre za ponudbe dela Iskalci zaposlitve v celotni Evropi naj bi imeli neposreden dostop do vseh teh ponudb. Zavedati se moramo, da trenutno države članice ne sporočajo vseh ponudb za zaposlitev preko portala EURES. In to kaže na omejevanje dostopa do informacij glede ponudb, ki bi jih lahko sicer posredovali na nacionalni ravni oziroma vse posredovali na nacionalni ravni. Obstajajo nekatere administrativne omejitve pri prenosu ponudb, te pa je treba odpravljati v okviru tega predloga. Gre za 14. člen uredbe. Potem pa povečanje števila posredovanih ponudb na evropski ravni. Tudi v uredbi je to treba zagotoviti s krepitvijo zmožnosti vzpostavitve korespondence ko gre za ponudbe. In to zajema tudi določen trud, ki ga moramo uložiti v klasifikacijo del. To je navedeno že v 16. členu predloga, kjer gre za vzpostavitev nekakšnega avtomatičnega sistema korespondence med. Gre torej po eni strani za ponudbe, ki so na voljo, in pa življenje pise. Gre ti za tipologijo, ki opisuje zaposlitev, pa tudi kompetence posameznikov, kar bolje omogoča, katere kompetence so potrebne za upravljanje določenih delovnih dožnosti. Zagotovili naj bi torej boljše vir informacije v tem smislu. Četrti vidik krepitve politike zaposlovanja, to obravnavamo vključenih 18 do 24 predloga uredba. Ta sklop zadeva razvoj služb. Koncept službe je vezan tako na izkaza zaposlitve kot delodajalca. To smo uvedli v novo uredbo, prej ta izraz ni obstajal. S tem smo želeli dopolniti tudi sam koncept mobilnosti, še posebej v smislu informacij za iskalce zaposlitve ali pa v smislu podpore nekaterih zavodov za zaposlovanje. Drugi vidik tega sklopa zadeva partnerstvo in pa širito mreže EURES izven okvirov javnih služb za zaposlovanje. Zato so predvidene nekateri postopki v uredbi, predvidena so tudi kvalitativna merila, ki ne bi omogočila vzpostavljene partnerstvo z zasebnimi agencijami ali pa partnerji, ki se jih opredeli na nacionalni ravni. Danes zavodi za zaposlovanje posredujejo v povprečju 30 odstotkov ponudb, ki so na voljo na evropski ravni. Cilj pa je, da bi zagotovili večje kritje razpoložljivih ponudb. To pa vključuje tudi dodatne partnerje. V členih 3 do 13 imamo navedeno to vprašanje partnerstva. Potem pa še na koncu, zadnja točka, na katero sem vas želel upozoriti. Nova uredba uvaja jasne določbe, ki omogočajo komisiji, da izvaja nekatere izvedbene akte, še posebej, ko gre za obliko izmenjave informacij med zavodi za poslovanje. Obenem pa ima tudi povlastila za dopolnjevanje ali pa posodobitev meril, ki jih uporabljajo partnerji v mreži EURES. Gre za člen 33 predloga uredbe. Tako z nekaj besedami sem želel povzeti. Cilj tega predloga je oblikovati sodobno orode, ki bo služilo tako državljanom kot tudi družbam podjetjem in zagotovilo boljše delovanje trga dela. Predlog uredbe je namenjen nadomestitvi drugega poglavja uredbe 492 skozi 2012, pa tudi 32. člen te uredbe. Evropski parlament se ne pridružuje na tem mestu razlagi komisije. Nadomestili pa naj bi tudi 2012 skozi 733 sklep. Prav gotovo ste opazili, da gre tukaj za zelo dolg projekt, ki združuje različne vire za zaposlovanje. S tem pa zdaj dobivamo tudi novo enotno pravno podlago in to je tudi to, kar sem želel zdaj predstaviti. Hvala. Najlepša hvala. No, prav gotovo ste mi prebrali misli. Sama sem nekako razmišljala o tem, da imamo 33 do 36 členov v tej uredbi. No, želela sem torej veliko sreče tistim, ki se bodo ukvarjali s tem besedilom. To bo prav gotovo besedilo, ki bo zelo dolgo. Torej več kot 133 členov, če se popravim. Poiskati moramo torej nekakšen sporazum.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 nek jezik aktivno ali pa pasivno. Aktivno pomeni, da jezik dejansko tudi uporabljamo. Ampak tukaj vse skupaj deluje kot uh, pasivni jezik. Pravite, da dobite uh, ponudbe sa strani držav članic, da potrebujete več informacij o eh, prostih delovnih mestih, ampak po mojem mnenju je tako, da če želimo uskladiti potrebe trga dela sa potrebami um, delojemalcev, potrebujemo nekaj več. In bojim se, da vaš predlog ne bo zapolnil vrzeli. Vaši predlogi ne bodo izpolnevali um, pogojev za to, da bi Um, delavci razumeli uh, ponudbe in pa da bi uh, podjetja uh, dala videti, kaj potrebujejo. Torej, moje vprašanje glede sprememb, ki jih predlagate, je sledeče. Vi predvidevate možnost, da bi imeli partnerstvo z družbami, ki uporabljajo sistem EURES in sicer, da bi bilo to redno partnerstvo. Uh, da eh, bi pošiljali redne informacije o prostih delovnih mestih in pa o novih delovnih mestih, ki se bodo ustvarila. Ali pa informacije o tem, da bo neka družba prenehala delovati. In ali vam kdo svetuje, ali kdo svetuje tudi eh, delavcem, če jih zanima določena ponudba. Pravite, da, 25, da se 25 odstotkov eh, ljudi zanima za mobilnost, ampak zgolj 1,2 odstotka. oziroma nič celih dva odstotka ljudi dejansko zapusti svojo državo. Zakaj želijo evropejci zapustiti svojo državo, pa tega ne izvede v praksi? Hvala. Dobro, predlagam, da obravnavamo kar vsa vprašanja skupaj. Jutta Steiner, potem pa Elizabeth Schröder. Ja. ja, najprej bi se rada zahvalila za vaša pojasnila vaš predlog uh, nudi veliko teme za razpravo. Pripričana sem, da to velja tudi za naslednji sklic parlamenta. Rada bi povdarila sledeče. Zgolj za mobilnostjo delavcev visoke brezposelnosti v Evropi ne bomo rešili. Želite izboljšati mobilnost delavcev, zato da bi se na ta način borili proti brezposelnosti? To bo gotovo zgolj hm, kaplja v morje. Če sem vas pravilno razumela, ste uh, s sedajno platformo zagotovili 2000 posredovanj. Uh, In po mojem mnenju to ni prav velikanski dosežek, če pomislimo na to, koliko smo uložili v to. Po mojem mnenju vaš predlog tudi ignorira največje ovire za mobilnost, tudi za čezmejno mobilnost. Omenili ste določene številke, tudi niste povedali, koliko delavcev v Evropi dela čezmejno. To pomeni, da delajo v eni državi in delajo v drugi. Pri mobilnosti je tako, da ni dovolj informacij o davčni zakonodaji, o socialni zakonodaji, o delovni zakonodaji. Vse to zajemajo dvostranski sporazumi med državami članicami. Vse to poleg jezikovnih ovir. In ljudje, ki delajo čezmejno ali pa ki so mobilni v Evropi, se soočajo ravno s temi ovirami. In eh, tako uh, ljudje doživljajo zlasti negativne vidike, ne pa pozitivnih vidikov mobilnosti. In če je potem posvetovanje tako slabo, potem nam vse to posredovanje pravzaprav nič ne pomaga. Uh, treba je nuditi dobro svetovanje in pa posredovati informacije, če želimo pošteno mobilnost. Kajti ne želimo eh, pač neke eh, mobilnosti delavcev, želimo, da je to pošteno, kajti ne želimo, da eh, bi prišlo do zlorabe položaja, ko nekdo ne pozna dobro zakonodaje. Če se bomo osredotočili samo na posredovanje dela, potem to zame odpira nekatera vprašanja kako je sa kakovostjo delovnih mest in kako je za bojem proti eh, prekernih eh, delovnih eh, razmeri, kako je za vključitvijo socialnih partnerjev, kako je z nacionalnimi centri za koordinacijo. V vašem predlogu je predvidena zgolj možna vključitev socialnih partnerjev, hm, s tem imam jaz kar težave. Poleg tega naj bi EORES e odigral vlogo tudi pri jamstvo za mlade. Kajti govora je o tem, da bi se EORES razširil tudi na prakse. To, da uh, praksa ne predstavlja delovnega mesta, ki bi zahtevalo tudi socialno zavarovanje. Kako bo komisija zagotovila, da se ne bodo ljudje selili iz ene države v drugo pod okvirjem praksi, zato da bi opravljali neko delo? Pri jamstvu za mlade nam je parlamentu pomembno predvsem to, da bi zagotovili visoko kakovostna delovna mesta. In za konec še nekaj vprašanj. Zanima me, ali predvideva komisija vključitev in pa ulogo socialnih partnerjev v tej uredbi, tako kot to poznamo tudi v splošni uredbi in pa v ESF. Drugo vprašanje pa je sledeče mejna partnerstva kot organizacije v omrežju Euronews. Ali je to predvideno? In tretjič, ali komisija predvideva tudi pristojnosti pri. Uh, predvideva ureditev pristojnosti pri čezmejnih posredovanjih. Hvala lepa. E, Najlepša hvala še dva govorca. Potem pa boste dobili besedo za odgovor. Elizabet Schröder in pa gospod Bauer. Hvala lepa. Rada bi se navezala na predgovornico, kajti tudi sama res pogrešam to, da uh, EURES je nekaj najboljšega, kar imamo za posredovanje Oziroma, da to posredovanje mreže služb v novi uredbi ne igra nobene vloge. Kajti nek osrednji evropski element na kraju samem se pravzaprav ignorira, namesto da bi um, ravno to odigralo svojo vlogo. veliko manje mobilnosti med Parizom in Berlinom, kot pa med eh, dvema eh, majhnima vasima, eh, pred čimer ena leži na eni strani meje in druga na drugi. In v zvezi s tem pogrešam številke. Pa vsi vemo, kako pomembno je posredovanje delovnih mest na mejah. Polsko-nemška meja ni ravno meja, kjer je največ čezmejne mobilnosti. Čisto drugače pa je za mejo med Francijo in Nemčijo in v zvezi s tem niste navedli nobenih eh, številk in niste podarili velikih razlik. In na tem področju uredba ne ustreza realnosti v Evropi. In tudi uh, na tem mestu uredba ne odraža potencijalov. imamo ljudi, za katere bi bilo veliko enostavneje za območja nemško-polske meje eh, iti na delo na Polsko, kot pa, da bi šli v eno oddaljeno nemško mesto. To bi bilo lažje za te družine. Sedite, usedite se enkrat na čezmejni vlak in prisluhnite jezikom in potem boste videli, kakšna je mobilnost. da pa bi eh, ljudi selili iz Berlina v Varšavo ali pa iz Berlina v Pariz, to je enostavno utopija. Poglejte si meje med uh, eh, Mačarsko in Slovaško ali pa Mačarsko in uh, Romunijo. Tam prihaja do mobilnosti in tam bi morali posredovati delovna mesta. In to so kraji, kjer evres potrebujemo. Vse ostalo je zgolj majhen delček Eurisa, vi pa se vedete, kot da bi bil položaj ravno obraten. Ljudje na terenu vas ne razumajo v zvezi s tem. To je bil moj prvi povdarek. In druga točka, ki je tudi zelo pomembna. Centralni element pri posredovanju danes je, da ljudje pri posredovanju lahko z gotovostjo računajo s tem, da ne bodo izgubili svojih pravic. In to tega sploh ne omenjate. In tukaj ne govorimo samo o občutljivih vprašanjih napotitve delavcev ali pa o občutljivem vprašanju praks Zanima me, ali kakovost delovnih mest tudi preverjate. Torej ne gre zgolj za te dve vprašanje, gre tukaj za posem klasična vprašanja na podlagi uh, obstoječe uredbe. Ali posredovanje pospremite tudi posvetovanje in ali imate osebje, kateremu ljudje lahko postavljajo ravno takšna vprašanja. In to je plus IORESA. Ne pa, da se na internetu objavi določeno delovno mesto. Zato sploh ne potrebujete IORESA. Ne potrebujem IORESA zato, da na spletu pogledam. Uh, katero podjetje v Nemčiji ali na Polskem poprašuje po mojih kompetencah. Ne, kaj je dodatna vrednost Eurosa, da se ljudem pojasni, katere socialne pravice uživajo, kako lahko uveljavajo te pravice in kakšne so poti do tega. Če tega ne boste nudili, potem nam celotno omrežje nič ne pomaga. Alo, Edith Bauer. Edith Bauer, zadnja govornica. Najlepša hvala. Hvala lepa. Delali smo skupaj že na drugih direktivah in glede na to sem nekoliko presenečena. Če si pogledam 20. člen ali pa 22. ali pa 23. člen ali pa celo 7. člen, sem nekoliko presenečena, kajti občutek imam, da je prišlo do določenega podvajanja. Mislim, da se direktiva in uredba prekrivata. Torej, postavila bom zelo preprosto vprašanje. Ali predvidevate združute, združitev teh služb, kajte podporne službe za delavce so pomembne za to, da bi zagotovili tudi delovne pogoje in življenske pogoje in tako naprej. In torej skoraj, skoraj da isto kar smo zapisali v uradno, o, v prejšnjo direktivo o prostem gibanju delavcev. Imeli smo kar močno bitko o nacionalnih kontaktni, kontaktnih točkah ali pa o um, nacionalni koordinaciji v preteklosti. In zelo cenim, da ste v tem primeru predlagali pisarne nacionalne koordinacije. Občutek imam, da bi lahko ti dve stvari združili. Seveda, pa vsem se zavedam, da te nacionalne urade za, te nacionalne urade za koordinacijo imajo tudi druge naloge, poleg tega, kar je zapisano v direktivi o prostem gibanju. To da. Tukaj je prišlo do povsem v nebo pijočega podvajanja. Kako bo to delovalo v prihodnosti oziroma kako bi lahko ukrepali? E, dobro besedo bom predala komisiji, da se lahko odzove na številna vprašanja. No, razprava se je že dobro začela, vključno z razpravo o vsebini Sama imam nekoliko bolj formalno vprašanje. ki pa kljub temu pomembno. Evropska komisija je torej začela na delu pri Eurosu, na pravni podlagi, ki smo jo spodbijali. To se je obravnavalo pred Evropskim sodiščem. Evropska komisija je torej želela da priporam tega predloga Evropski parlament omakne svoje stališče. S tem je nekako obšla pravica Evropskega parlamenta, kako naj bi to pravzaprav obravnavali zdaj. Pogajanja o tej uredbi se odvija v postopku, ko mora Evropsko sodišče pojasniti ali pa razsoditi samo vprašanje v predstavnici Evropskega parlamenta na tem področju. Gre torej za pravno podlago, pravno vprašanje, ki pa je vsekakor zelo pomembno. Nekateri kolegi so govorili tudi o pomembnih eh, vsebinskih vprašanjih, na to boste odgovarjali. Če pa boste lahko povedali kaj tudi o tem, bo to prav gotovo pomembno za nas in za naše naslednike. Predajam vam torej besedo, da odgovorite na vsa ta vprašanja. Merci, Najlepša hvala, predsedujoča glede prvega vprašanja o dejstvu, da Evres ne bi smel biti preveč pasiven, le nekakšna osnova za odzivanje, morala bi mrež delovati tudi bolj aktivno. Naj podarim, da predlog vsebuje različne osebinske elemente, s katerimi naj bi okrepili zmožnost proaktivne uporabe Evresa Še posebej gre tukaj za elemente, ki so vezani na posredovanje informacij. S tem namreč omogočamo določene storitve, ki bodo naklonjene tako delodajalcem kot iskalcem zaposlitve. In s tem mislim, da bomo lahko veliko bolj dopolnili vse skupaj, ko gre za mobilnost iskalcev zaposlitve. Potem pa še partnerstvo, o čemer ste govorili. Partnerstvo za delodajalci, ki lahko vnašajo svoje podatke neposredno na JORES. No, ti delodajalci lahko postanejo tudi partnerji na nacionalni ravni, ko gre za iskanje zaposlitve. To predvideva nova uredba. In na ta način smo že želeli okrepiti cilj proaktivnosti v okviru delovanja mreže EURES. Potem pa vprašanje glede ovir in omejitev. Prav gotovo obstajajo številne ovire, s katerimi se soočamo danes na področju čezmejne mobilnosti. Največja ovira je prav gotovo jezikovna in o tem pričajo že rezultati Eurobarometra. Takoj za to oviro pa je težava v tem, da najdemo ali pa ne najdemo zaposlitve. Prvi razlog za premikanje znotraj Evropske unije je namreč iskanje zaposlitve. In to je torej glavni razlog za kakršnokoli mobilnost. No, ovira pri odpravljanju teh težav je danes še vedno pomembna v evropskem kontekstu, po drugi strani je veliko pozivanja k mobilnosti, stopne brezposelnosti so v nekaterih regijah visoke in temu tudi ponudbe dela ne odgovarjajo. Vprašanje, o katerem moramo razmišljati, je tudi, da obravnavamo razsežnost samih ovir v povezavi z posredovanjem dovoljšne količine informacij za iskanjem delovnega mesta. In evro se je v tem smislu koristno urode, ki na čezmejni ravni nekako predvideva to, kar je danes na nek način rezervirano le za uporabo na nacionalni ravni. Zamisel te reforme je, da povečamo to kritje. Govoril sem o 30 odstotkih ponud za poslitev na evropski ravni danes. Potem pa še pravice tako imenovanih mobilnih delavcev, te so zajete v okviru evropskega pravnega reda. Jasno je navedeno namreč, da delavci imigranti, ki delajo skladno s pogodbo, nekako so zajeti v zakonodajni okvir. In uredba, ki jo trenutno obravnavamo, omogoča ravno krepitev nadzora v smislu koriščenja te pravice pri delavcih migrantih. Tukaj je nekakšno protislove, po eni strani naj bi imeli mehanizem za dobro delovanje trga dela na evropski ravni, kar omogoča tudi dostop do zaposlitev na nacionalni ravni, po drugi strani pa imamo nekatere določbe, evropskega pravnega reda, ki pa se izvaja tudi na nacionalni ravni in predvidevajo to vrstno obravnavo teh delavcev. Slišal sem tudi številne pomisleke glede kakovosti zaposlitev, ki jih lahko najdete v sistemu EURES. Zamisel je bila, da na evropski ravni omogočimo to, kar je na voljo tudi na nacionalni ravni. Gre torej za vse ponudbe delovnih mest ki se posredujejo zaenkrat v omejeni količini. No, predvidevamo, da bomo to količino povečali. To velja tudi za kakovostno delovno mesto, vendar pa vse je odvisno tudi od samih standardov, ki veljajo na nacionalni ravni. In tudi tukaj je to pomemben razmislek. Potem pa socialni partneri, o tem smo govorili v smislu razglabljanja o ulogi. Ti imajo prav gotovo pomembno ulogo, sodelujejo tudi pri delovanju EURES-a, in prav gotovo so socialni partnerji zelo aktivni, imajo pomembno ulogo pri spodbujanju nekaterih ukrepov ali pa pobud na čezmejni ravni. Zelo veliko čezmejnih delovcev imamo v Evropi več kot milijon in eh, tukaj gre za zelo specifično situacijo, ki jo moramo upoštevati. Potem pa še čezmejno partnerstvo, to je vprašanje, ki ga obravnavam tudi v okviru proračunskega urodja o katerem smo se pogovarjali prejšnje leto, ki omogoča financiranje dodatnih in specifičnih pobud, ki dopolnjujejo storitve Euresa. Gre torej za jasno povezavo med storitvami, ki temeljijo na partnerski mreži, ki je tako zasebna kot javna in omogoča določeno število informacij, te pa se delijo z Ma, po drugi strani pa imamo tudi nekatere specifične pobude, ki omogočajo uporabo nekaterih bolj specifičnih storitev za same regije, ki prav tako predvidevajo partnerstva z nacionalnimi službami za zaposlovanje oziroma zavodi za poslovanje. Gre torej mehanizem od, za mehanizem odprtosti, ki omogoča čezmejno partnerstvo, ki naj bi bilo del splošnega sistema. Potem pa še vprašanje povezave med predlogom uredbe in pa direktive o izkoriščanju teh pravic. No, pri pravicah gre predvsem za spoštovanje pravic delavcev imigrantov. 492 eh, uredba tukaj se nekako omejuje diskriminacijo na osnovi nacionalnosti. Te določbe omogočajo tudi obveščanje o možnostih za zaposlitev, o pogojih za delo, tudi v kontestu mobilnosti. Oba zakonodajna akta sta med seboj nadopolnjujoča in država članica v vsakem primeru lahko deluje še bolj proaktivno v okviru te strukture. Vključi lahko nekatere določbe iz direktive in to daje neko možnost dopolnjevanja z nacionalnim sistemom. Po drugi strani pa moramo upoštevati še cilje, gre tukaj za dva cilja, ki so torej komplementarna. Potem pa zadnje vprašanje, ki je povezano z 38. členom 492. Želel sem povdariti le, da predlog uredbe obenem nadomešča tako drugo poglavje uredbe 492 kot tudi 38. člen te uredbe. Z členi 33 uva, členom 33 uvaja določbe, ki urejajo vprašanje pristojnosti komisije in pa prenosa poblestilna komisija. In mislim, da s tem lahko odgovorim na pomisleke Evropskega parlamenta, ki je imelo vprašanje glede sklepa iz leta 2012. Najlepša hvala tem smo zaključili s to razpravo. Dobro smo ugotovili, za kakšne težave gre, kakšne težave se bodo pojavile, gre za nekatere težave, ki smo jih že odkrili med tem, ko smo preučevali celo vrsto predlogov. Kolegice so to omenile, Jutta Steinbrück med drugimi, Edith Bauer. Pogovarjali smo se o tem tudi v okviru razprave o zavodih za zaposlovanje. Tukaj je zakonodaja, ki je pravzaprav pravi svežen in ne prihaja tudi v pravem trenutku. Ko nekaj potrebujemo, nekaj storimo, vendar pa moramo napredovati v celoti tudi s tem predlogom uredbe. Upoštevati moram tudi razpravo o samem proračunu in pa o operativnih določbah. Včasih bomo seveda naleteli na nekatere vrzeli, na nekatere pasti, na napake, na interference, vendar pa mislim, da bomo na koncu dobili besedilo, ki bo odražalo samo urgentnost teh ciljev, ki jih moramo doseči. Besedilo pa bomo težko izglasovali, pogajanja bodo zapletena zaradi tega, ker je formalno gledano vse skupaj zelo zapleteno. Vsebinsko pa tak zakonodajni akt doprinaša veliko pomembnega. Na tej tački, točki pa pravzaprav ne bomo razpravljali o ničemer več. Zahvaljujemo se vam eh, za to, da ste pojasnili že zdaj nekaj vprašanj, da ste se pojavili pred Evropskim parlamentom. Vsi bomo prav gotovo spremljali tudi razvoj tega besedila vsebino. Razprave upam, da bodo nadaljevale na dinamičen način. Thank you. S tem pa lahko zaključimo ne le z našim dnevnim redom, ampak tudi z celotnim delom odbora Empel med sedmim mandatom. Za vas lepo pozivam k temu, da ostanete v sejni dvorani, imeli bomo nekakšno družinsko slikanje, fotografijo, potem pa bomo odšli ven. Najlepša hvala vsem, zahvaljujem se tudi tolmačem, ki ste nam pomagali pri našem delu do zadnje minute.